in doseganja vseh teh ciljev. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej najlepša hvala, ker ste se držali časa, ki vam je bil dodeljen. Sedaj bomo začeli z vprašanji v imenu političnih skupin. Najprej gospod Štir iz ELS. Eh, e hvala lepa, gospa predsednika. Gospod Mimice, sami ste rekli, da če boste potrjeni kot komisar, da boste med najvažnejše naloge vključili razgovore o novem okviru po letu 2015. Sedaj imamo že načrt novih ciljev. Teh ciljev je veliko. Če je vse prioriteta, pa ni nič prioriteta. Ali boste vi zmanjšali število teh ciljev, Če, bo, če boste to število zmanjšali, kateri cilji bodo za vaš najpomembnejši? Evo, Hvala lepa, že na samem začetku, to je krasna priložnost za me, lahko govorim v svojem maternem jeziku. To se v Evropskem parlamentu dela eh, dosti večkrat, kot pa v Evropski komisiji. Sedaj se je začela zaključna faza priprav in pa oblikovanja Eh, razvojnih ciljev. Evropska komisija in države članice so zelo sodelovali v tem eh, postopku. Sedaj že obstajajo načrti, ti načrti bodo podlaga za nadaljne delo, za zaključno delo. Kar pa se tiče samih ciljev eh, trajnostnega razvoja, mislim, da bomo imeli priložnost da bomo delali na zmanjševanju teh ciljev. Dobro bi bilo te cilje koncentrirati tako, da ne bi se znašli v situaciji, kjer bi imeli teh eh, ciljev preveč in bi potem izgubili izpred oči najpomembnejše. Mislim, da eh, bo takšno, eh, takšno tudi skupno evropsko stališče. Mislim, da ga bomo oblikovali do konca tega leta z državami članicami in upam, da bomo oblikovali tak pristop, ki bo eh, šel v prid čim manjšemu številu ciljev. Zlasti čim manjše število tistih ciljev, ki določajo eh, stvarno osebino našega bodočega skupnega dela. Hvala. prav gotovo je pred vami težko delo. Kaj ti sprejemanje ciljev oziroma zavračanje nekih ciljev, to je nekaj, kar zahteva težke odločitve. In mislim, da je tu nekaj zelo pomembno. Dobro bi bilo, če bi že sedaj obljubili, da boste v tem postopku tesno sodelovali z našim odborom in z Evropskim parlamentom. Še eno podoprašanje, ki se nanaše na strategijo pogajanj kakšen bo vaš pristop, da boste s partnerji dosegli uh, uspeh? Kar je sedaj pred nami. In če bom potrjen, se bom res trudil, da bom to dosegel. In sicer, vsaj dva cilja morata biti čim bolj natančna in morata biti takšna, da jo bodo vsi eh, sprejeli. Prvi cilj je cilj boljšega upravljanja, e, cilj, ki vsebuje tudi človeškove pravice. Torej, ta načrt, ki sedaj obstaja, še ni na ravni, ki bi bila v skladu s tistim, kar želi Evropska komisija, Evropski parlament oziroma e, Evropske e, države članice. Sedaj imamo 17. cilj, ki govori o sredstvih za izvedbo vseh preostalih cilj, ciljev trajnostnega razvoja, mislim, da bi morali biti dosti konkretnejši. Evropska unija, Evropa, države članice bodo obdržale svojo vodilno vlogo. Jaz se bom tudi trudil za to in mislim, da bodo to vlogo uporabile tudi za to, da bosta ta dva cilja tudi dosežena. Evropski parlament pri tem igra in bo igral pomembno vlogo in z zadovoljstvom in zanimanjem pričakujem poročilo o ciljih eh, prihodnega razvoja, ki ga bomo dobili k malu. Potlic za skupino socialistov. Dobar dan. Najlepša hvala za vašo uh, Eh, za vaš nagovor. Trenutna kriza z ebolo v Zahodnji Afriki kaže na to, da smo se odzvali prepozno. Eh, zdravstveni sistemi nimajo zmogljivosti za boj s to epidemijo. Leta 2010 je Evropska komisija eh, sprejela nova pravila o globalnem zdravju. Sporočilo, ki podpira zdravstvene sisteme, ki krepi te sisteme in ki predlaga tudi vseobsegavajočo zdravljanje. Ali boste nadaljevali to delo, ali boste predlagali akcijski načrt zlasti za podsaharsko Afriko, kjer je stopnja umrljivosti najvišja? ali bo ta pregled eh, vključeval tudi odziv v nujnih situacijah in tako upravljanje, ki bo omogočilo hitro odzivanje v primeru eh, takih kriz, kot je eh, izbruh ebole. In ali se strinjate, da je eh, jasno vodenje in pa usklajeno delovanje donatorjev bistvenega pomena za uspeh eh, takega dela? Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Pri krizi ebola in v primeru te epidemije bi rekel naslednje. Naš glavni nacilj je omejiti bolezen, izolirati bolezen, ne izolirati države, kjer je prišlo do izbruha, ampak izolirati bolezen. V tem trenutku je naše ozivanje bolj povezano z humanitarno dimenzijo evropskega ukrepanja. Po sami definiciji je to tako. Humanitarna pomoč je v tem trenutku najbolj pomembna in najbolj potrebna, ampak istočasno je ebola prinesla tudi priložnost in pa izziv. Prisilila nas je, da začnemo razmišljati, kako usklajeno delovati na, na področju reševanja, Eh, razvojne politike na nek natančen in sklajen način. Te izkušnje, ki jih je prenesla kriza z ebolo, bodo okrepile Evropsko unijo. Evropska unija bo v prihodnje bolje znala povezovati različne oblike ukrepov. 180 milijonov evrov približno je bilo investiranih v različne oblike pomoči za zdravstvene sisteme prizadetih držav, ampak to, kar moramo sedaj narediti, pa je oblikovati nefinančne oblike odzivanja in pomoči. To pomeni, začeti moramo pošiljati humanitarno pomoč, ljudi, ki bodo delali na terenu, prav tako pa se moramo uskladiti z drugimi donatorji in z drugimi udeleženci v tem procesu. Hvala. Um, Hvala. Še dopolnilno vprašanje. Eh, pravice spolnega in reproduktivnega zdravja so povezane s številnimi problemi, naprimer smrtnostjo med materami, eh, potem eh, virusi pri otrocih in tako naprej. In to zadeva tudi pravice najbolj ranljivih, da se zaščitijo. Eh, potem to seveda zadeva tudi razvoj države in gospodarsko rast. Ali mislite, da bi eh, te pravice morali vključiti v zdravstvene politike in upravljanje in da bi Evropska unija morala več svojih kapacitet nameniti eh, prizadetim ljudem? Hvala pri programiranju in operativnih dejavnostih eh, v zvezi s potrebami držav v razvoju so komisija in države članice vse čas poudarjale zdravstveni sektor kot zelo pomemben del te pomoči. Treba je bolje izgraditi zdravstvene sisteme, ti morajo postati bolj vključujoči, in morajo nuditi zdravstveno pomoč celotnemu prebivalstvu v državah v razvoju. To je naš končni cilj. V tem eh, cilju eh, se bomo lotili eh, programa, ki ga je predlagala že konferenca v Kairu leta 1994. Takrat so bile zdravstvene eh, pravice, predvsem pravice spolnega in reproduktivnega zdravja, postavljene v središče eh, naših prizadevanj in to bo še naprej ostalo pomemben del evropske razvojne pomoči in pa našega odzivanja. Hvala. Hvala, gospod eh, Lic in kandidat za komisarja. Zdaj pa gospod Luke v imenu skupine IKR. Izvolite. Dober dan, velja gospa predsedujoča, govoril bom nemško. Gospod kandidat, najprej vam želim postati zelo splošno vprašanje glede vašega razumivanja nove funkcije. Razvojna politika poteka, se odvija na ravni držav članic in na ravni Evropske unije. Po načelu subsidijarnosti naj bi Evropska unija Eh, se ukvarjala samo s tistimi področji razvojne politike, ki jih je lažje izvajati na ravni EU kot pa na ravni držav članic. Prosim vas, da nam konkretno poveste, na katerih področjih lahko Evropska unija izvaja razvojno politiko bolje, kot eh, to lahko storijo posamezne države članice. Prosim, da poimenujete ta področja. In S tem povezano je tudi še drugo vprašanje, ki pa je povezano tudi z vaš, že z vašim odgovorom, ki ste ga dali. In sicer število ciljev razvojne politike komisije želite reducirati in jih oblikovati bolj konkretno, ste rekli. Ali želite, um, da bi se tisti cilji, ki bodo, bodo izpadli, um, nekako se lažje sedaj izvajali narav, eh, eh, z načelom subsidijarnosti in kateri cilji bi to konkretno lahko bili? Uh, me, Za me je razvojna politika, še posebej trajnostna razvojna politika, uh, takšna politika, ki je zelo povezana eh, s pravicami in pa interesi subsidijarnosti v državah članicah. Če govorite o koherentnosti naše razvojne pomoči, mislim, da tukaj ne gre samo za eh, koherentnost eh, notranjih politik Evropske komisije oziroma EU z razvojnega vidika, ampak mislim tukaj tudi na razvojno politiko in koordinacijo med nacionalnimi donatorji in njihovimi dejavnostmi v državah članicah. V tem kontekstu eh, še posebej, ko gre za naslednji krok eh, trajnostnih razvojnih ciljev, mora Evropska unija govoriti z enim glasom. Morajo se države članice poenotiti tako, da bodo imele usklajen pristop do razvojnih ciljev in pa tudi do Eh, celotnega okvira razvojnih ciljev za naslednje obdobje. Zato mislim, da eh, subsidijarnost ni ločena od evropske razvojne politike. Veliko je še manevrskega prostora in veliko razlogov za sodelovanje. Tudi veliko razlogov je za to, da povezujemo donatorje in koordiniramo njihovo pomoč. In mi bi to naredili tako, da bi to odražalo eh, interese eh, in pa pomoč eh, držav članic in Evropske komisije, torej da bi se stvari dopolnjevale. Dodatno vprašanje? Mikrofon, prosim. Ich hatte Sie Za prav sem vas prosil, da odgovorite konkretnost, da ste govorili o sodelovanju in usklajevanju in o tem, da mora Evropa nastopiti z enim glasom, ampak to ni konkretno. Jaz sem vas prosil, da konkretno naštejete tiste cilje razvojne politike EU, kjer je prednost, če EU sama uresničuje te cilje. In to ni tako dobro izvedljivo na ravni držav članic. Uh, i would point out maybe just a few of izpostavil bi mogoče nekaj področij in dejavnosti, kjer je evropsko delovanje, delovanje EU in komisije eh, lahko bolj učinkovito kot pa delovanje posameznih držav članic. Naprimer, če govorimo o dobrem upravljanju in o celotnem področju človekovih pravic. E, mislim, da pogojevanje, ki ga včasih vzpostavljamo pri dodeljevanju pomoči za določene programe, e, torej pri tem vidim, da je to področje, kjer lahko več dosežemo skupaj kot Evropska unija. Mislim, da imamo tukaj več politične moči v dialogu, zato da. Eh, okrepimo proces eh, spoštovanja človekovih pravic eh, v državah članicah. To bomo lahko dosegli bolje kot posamezne države. Potem je tako tudi v zdravstvenem sektorju, izobraževalnem sektorju, tudi na teh področjih skupna evropska dejavnost, po mojem mnenju, lahko doseže cilje bolj učinkovito kot posamezne države članice. Hvala. Hvala, gospod eh, Luke. Zdaj pa gospod Görens. Hvala lepa, gospa. Želim omeniti težavo v zvezi s financiranjem boja proti eh, klimatskim spremembam. Kdo mora financirati ukrepe, ki so potrebne, da se eh, državam v razvoju pomaga, da zmanjšajo učinek podnebnih sprememb? Prejšnji teden je predsednik našega odbora Eh, izjavila, izjavil, da eh, je te ukrepe treba financirati iz eh, proračuna. Če tega ne bi naredili, bi s tem minirali boj proti podnebnim spremembam. Mi v tem odboru pa že leta menimo, da če damo denar za, za boj proti eh, Eh, podnebnim spremembam iz našega proračuna, torej iz razvojnega pro, proračuna, potem bi s tem eh, minirali eh, ta boj. Kaj vi menite? Ali bi bili vi pripravljeni, da bi se o tem pogovorili za našo z našim odborom, preden se sprejme eh, odločitev v zvezi s eh, tem vprašanjem. Thank you. Thank you very much. Hvala za to vprašanje. Razprava o tem, da bi povečali eh, sredstva za boj proti podnebnim spremembam, eh, je morda prišla eh, malo prepozno. Potrebovali bi jo prej večletni finančni okvir eh, že obstaja, potrdili so ga že vsi eh, deležniki v tem procesu, vsi zakonodajalci. In pred nami je konferenca o podnebnih spremembah, kjer bomo morali sprejeti tudi finančne zaveze. Če pa na to gledamo eh, z razvojnega vidika, pa vidim, da 20 odstotkov proračuna za razvoj, ki naj bi ga uh, namenili dejavnostim boja proti podnebnim spremembam, smo morda celo v položaju, da lahko ta delež povečamo, da lahko iz instrumenta razvojnega uh, sodelovanja uh, namenimo eh, še več finančnih sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Treba bi bilo okrepiti dejavnosti proti podnebnim spremembam, vendar eh, bodo zato namenjeni eh, tudi prihodki iz drugih delov evropskega proračuna. Poleg tega bi morali okrepiti tudi netradicionalne eh, vire financiranja boja proti podnebnim spremembam. Trenutno sem pomislil na naslednje. Ko eh, bomo imeli umestni pregled večletnega finančnega okvira, moramo resno razmisliti o tem, kako bi naprej financirali boj proti podnebnim spremembam zelo pripravljen eh, se bom takrat vključiti v dialog z Evropskim parlamentom in odborom Deve. Hvala lepa, da ste nam rekli, da ste pripravljeni z našim odborom razpravljati. Mislim, da je to prava pot in eh, tega si tudi želimo. Želimo, da tako delamo. Ampak želel bi se izogniti naslednjemu. Želel bi, da se izognemo absurdni situaciji, v kateri bi morali ponovno dodeljevati sredstva, ki so že bila dana za boj proti revščini, sedaj za boj proti podnebnim spremembam. To je razlog, zakaj sem vam postavil to vprašanje in eh, ker ste rekli, eh, da boste na razpolago za razprave z nami eh, bi bil vesel, če bi bili pripravljeni o tem razpravljati z našim odborom. Yes, indeed, unfortunately. The... Seveda. Celotne omejitve pri eh, naših plačilnih zavezah so nas privedle do eh, tega, da bi lahko kdo na to uh, začel gledati kot na konflikt med razvojnimi cilji in pa boju proti podnebnim spremembam. Vendar pa v trajnostnem okviru ne sme eh, priti do takega konflikta. Gre za skupno eh, delovanje naše skupne dejavnosti in podnebne spremembe so eh, pomemben del eh, našega trajnostnega okvira. Zato bi se v tem kontekstu resnično z veseljem vključil v razpravo s parlamentom, da bi skupaj našli najboljši možni odgovor na to, seveda znotraj omejitev, ki jih imamo v okviru večletnega finančnega okvirja. Hvala. Hvala, gospod eh, Görens in gospod eh, Mimica, gospa Sančes Kaldentej. Hvala. Politična uh, koherentnost je pomembno načelo pri vseh evropskih politikah. Uh, to tudi vpliva na uh, države v razvoju in na ljudi, ki tam živijo. Če ne bomo krepili vseh uh, politik, potem uh, bodo iz tega boja išli zmagovalci in poraženci in to ustvarja tudi neenakost. Zato morajo vsi akteri biti odgovorni, zato da se zagotovi koherentnost politik, kot ste tudi sami povedali. Eh, imam pa naslednje vprašanje. Ali mislite, da bo predsednik eh, komisije eh, vodil te dejavnosti, da bo on prevzel odgovornost za zaveze, ki jih bodo sprejemali komisari? Hvala. Yes, to, to a... Da, resnično morajo biti evropske politike in politike komisije usklajene usklajenost pa mora obstajati tudi med vsemi tremi stebri, med okoljskim, socialnim in uh, ekonomskim stebrom. Torej, ravnovesje med temi tremi stebri je zelo pomembno. Zagotoviti ga moramo zato, da se bomo na najboljši možen način lahko borili proti revščini. Pomembno je tudi dejstvo, da bi revščino lahko izkorenili samo z zelo usklajenim pristopom med vsemi tremi stebri. Gospodarska eh, trajnost se lahko poveča uh, samo, če delujeta tudi druga dva stebra in uh, to ustvarja potem tudi več pravic, kjer pa take enotnosti ni, eh, se neenakost povečuje. Eh, in povečati je treba tudi odpornost in možnosti ljudi. Znotraj komisije bo predsednik in podpredsedniki skupaj bodo odločali, kot je to predsednik Juncker že predstavil parlamentu. To zagotavlja, da bomo imeli več eh, koherentnosti med notranjimi politikami. Upoštevali bomo vse razvojne potrebe in interese naših trajnostnih ciljev. Hvala. Hvala. Drugo vprašanje gre v isti smeri. Katere eh, mehanizme povpraševanja eh, Eh, boste uporabili, da boste dali možnost vladam in civilni družbi, da bodo lahko eh, se obrnili na predsednika komisije, da bodo lahko eh, se k njemu zatekli v primeru problemov. Hvala. Openness and transparency of the... Evropska komisija se veččas postaja bolj odprta in transparentna temu procesu namenjamo veliko pozornosti. To se dogaja tudi na področju razvojne pomoči. Pri razvojni pomoči je to še posebej pomembno, kajti eh, na tem področju obstaja na tisoče projektov, v katere vključujemo tudi nevladne organizacije, lokalne oblasti, civilno družbo, eh, lokalne organe, vlade in številne druge sodelavce. Mm, torej, vedno obstajajo razlogi za to, da se spremlja vsak posamezen projekt. Obstajajo tudi mehanizmi in kanali za to, da se vloži eh, pritožba Eh, in da se na ta način pokaže na določene probleme, da se te probleme izpostavi. Eh, predvsem gre za probleme pri izvajanju programov. Trenutna stopna eh, napak je okrog 2 do 3 odstotke, kdo bi lahko rekel, da ni tako nizka, ampak vsaj 97 odstotkov naših projektov ki se izvajajo v zelo tveganem okolju, eh, težavnem okolju, pa eh, je izvedenih eh, transparentno. Vsi ti projekti dosegajo naše cilje preglednosti, ki smo si jih zastavili v okviru razvojnih ciljev. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine zeleni gospa Hautala. Spoštovani gospod Mimica, kandidat za komisarja. Eh, rekli ste, da bi radi izboljšali tudi poslovno okolje za eh, to, eh, da se izboljša situacija po državah. Ali, boste, ali bi bili pripravljeni kot pravilo uvesti tudi odgovornost podjetij, da bi se v prihodnosti izognili nesrečam, kot smo jih bili priča v Bangladešu. Na ta način bi zagotovili boljše pogoje za delavce, tudi za otroke ali boste presegli sistem samoreguliranja in neobvezujočih eh, kodeksov ravnanja. Kako si želite, da bi, bili, da bi bila ta pravila vključena v agendo za obdobje po letu 2015? Eh, Hvala. pravila zasebnega sektorja postajajo vse pomembnejša. E, vse bolj pomembno je tudi za učinkovitost razvojne pomoči v partnerskih državah, pa tudi v naših programih in pri financiranju naših e, programov razvojnega sodelovanja. Zato je vse bolj pomembno, da se poveča eh, socialna odgovornost podjetij. Eh, vse več eh, dejavnosti gre v tej smeri. In to na kar najbolj pregleden način. V tem trenutku, naprimer, imamo pobudo o konfliktu Eh, pri mineralih, potem imamo konflikt eh, pri diamantih, obstajajo tudi drugi sektori, kjer imamo pobude. Sam bom eh, zelo kmalo razmislil o tem, kako ukrepati in kako uvesti to poslovno odgovornost tudi v tekstilni sektor. S tem so povezani tudi standardi dela, eh, delo otrok eh, in to velja predvsem za tekstilni eh, sektor. Tega se bom kmalo lotil, če bom potrjen kot komisar in o tem bomo razpravljali tudi v odboru Deve. Take dejavnosti zaenkrat obstajajo na prostovoljni ravni. Sam bi eh, pustil še nekaj časa, da se ocenijo rezultati tega prostovoljnega pristopa. Potem pa uh, bom razmislil o tem, ali bi za podjetja uvedel bolj obvezujoče uh, cilje oziroma pravila kot del socialne odgovornosti. Hvala. Pa še dopolnilno vprašanje. Eh, vem, da ste se ukvarjali tudi s trgovino. In to je zelo pomembno eh, za koordinacijo politik na področju razvoja. Kaj boste naredili pri eh, sporazumih, dvostranskih sporazumih o investicijah? Eh, Naprimer, kako bi pri tem zagotovili pravico avtohtonih ljudstev in pa tradicionalnih lastnikov zemlje? ko pride v njihovo državo oziroma na njihovo zemlje neko podjetje, ki želi tam izvesti eh, določeno investicijo oziroma projekt, eh, potem prihaja do kraje zemljišč in tako naprej. Naši razvojni projekti bodo v prihodnosti še bolj kot zdaj usmerjeni v to, da se bodo ukvarjali eh, z olajševanjem naložb in uh, z vključevanjem majhnih in srednjih podjetij v razvojni proces držav v razvoju. V tem kontekstu bi se zavezal, da si bom bolj podrobno ogledal programe, ki zagotavljajo boljše upravljanje. Eh, ogledal si bom programe, ki zagotavljajo lasniške pravice tudi majhnim lastnikom oziroma uporabnikom zemlje. E, ne pa podjetjem, ki e, to zemljo e, vzamejo zase. Želim, da bi e, politika zemljišč e, vključevala tudi majhna in srednja podjetja, predvsem na področju kmetijstva. E, Vsekakor ne bom eh, spodbujal eh, tega, da se za investicije eh, krade zemlja avtohtonim prebivalcem. Hvala, gospod Korao, za skupino FDD. Hvala. Torej, mednarodna trgovina je eden od sektorjev, kjer je koherenca še kako pomembna, če želimo doseči razvojne cilje. Torej, gre predvsem tudi za socialno tkivo držav v razvoju in o tem odločajo takšni trgovinski sporazumi. Torej, trgovina mora prispevati k takšnemu trajnostnemu razvoju in vse se mora dogajati eh, na koherenten način. Torej, če eh, s tretjimi državami sprejemamo takšne sporazume, kakšne eh, Eh, vsebine naj bi imeli takšni sporazumi in kako boste zagotovili, da bo trgovinska politika nasplošno prispevala k trajnostnemu razvoju v državah v razvoju in da ne bo eh, taka politika prispevala k nadaljni škodi. Povezava med trgovino uh, in razvojem je vsekakor zelo pomembna tudi za prihodno koordinacijo razvojne politike. V schemi koordinacije, ki smo jo oblikovali in ki jo eh, želimo razviti tudi na terenu, eh, zdaj, ko bo komisija začela delovati. Eh, torej, ta koordinacija nam bo omogočila, da bomo imeli večstranski pristop do trgovinskih pogajanj in do trgovinskih eh, tem na področju razvoja. Eh, razvojni komisar in komisar za trgovino bosta oba v skupini za eh, eh zunanje delovanje in bosta sodelovala eh, z visoko predstavnico od zdaj naprej bo veliko lažje in tudi sam se bom veliko bolj zauzemal za to, da se razvojni vidik eh, trgovinskih pogajanj tudi eh, upošteva. Eh, Naprimer, to velja za Doho. Za Evropsko unijo mora to biti zelo pomembno pri doseganju naših ciljev. Eh, sporazum o gospodarskem partnerstvu oziroma taki sporazumi, o katerih se še pogajamo, bi tudi morali imeti eh, takšno koherentnost med eh, cilji trgovine in cilji razvoja v okviru pogajanj. Hvala, sedaj pa bolj. Uh specifično vprašanje in sicer v zvezi s sporazumom TTIP, ki je največji tak trgovinski sporazum v zgodovini. To bo imelo gotovo veliko posledic eh, na splošno za trgovino, tudi za države v razvoju. Takšni sporazumi so seveda lahko tudi ovira za razvoj teh dežel. Kako boste, kaj boste storili da bomo razvoj videli predvsem tudi kot instrument in take uh, in, uh, sporazume kot instrument in ne kot oviro pri razvoju. Hvala. Pogajanja o TTIP-u uh, so predvsem pogajanja med dvima trgovskima partnerjema. Uh, seveda med največjim na svetu, eden od njih je največji na svetu. In to bo vsekakor imelo ogromen vpliv na. Eh, investicijske odnose in trgovinske odnose med obima pogajalskima stranema. Eh, vendar se lahko ta vpliv pokaže tudi na področju razvoja v državah v razvoju. Neformalno, tukaj gre za dvostranska pogajanja, ki so omejena eh, v svojem učinku na obe pogajalski strani. Ampak jaz kot uh, komisar za razvoj, če bom potrjen, bi uh, eh, vse čas spremljal uh, to, kakšen učinek bi katerikoli vidik TTIP-a lahko imel na države v razvoju. Svojo vlogo vidim kot vlogo nekega uh, varuha pred negativnimi učinki eh, TTIP-a, da se ti učinki ne bi prenesli na razvojno sodelovanje oziroma na eh, trajnostne razvojne cilje. Hvala. Korau. Hvala, gospod Korao. To je bil prvi krok z enim govornikom za politično skupino, sedaj pa drugi del. In sedaj eno minutno vprašanje, dve minuti za odgovor brez dodatnega vprašanja. Prva dva govornika sta iz odborov, ki smo jih povabili na skupni sestanek in sicer gospod Plenkovič iz odbora AFET je na vrsti prvi. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljam komisarja Mimico. Verjetno sem eden redkih predstavnikov, ki ima priložnost, da vas v letu in pol že dvakrat sprašuje na zaslišanju. Torej, portfelj, ki vam ga je predsednik komisije Junkar zaupal so, eh, mednarodno sodelovanje in razvoj, verjetno je bolj v skladu z vašo dosedanjo poklicno kariero. Zanimivo je, da je na evropskih volitvah, kjer smo eh, bili na različnih, eh, pri različnih političnih strankah, zdaj delate pravzaprav za našega kandidata, za gospoda Junkarja. Predsednik Junkar vam je Eh, dal nalogo, da zunanji politiki, da prispevate k eh, zunanji politiki in k dejavnostim gospe Mogherini. Kako želite zagotoviti skladnost zunanje politike na splošno in predvsem kakšen bo vaš dolgoročni prispevek eh, v situacijah, ki so krizna zarišča, naprimer Sirija, Irak ali tudi izzivi v zvezi z ISISom, predvsem pa še pa tudi situacija v Libiji. Hvala. Hvala za to pomembno vprašanje. Torej, povezanost med zunanjo, varnostno in razvojno politiko je pravzaprav um, torej, neločljiva. In tisti, ki to gledajo kot neko konfliktno situacijo, mislim, da pri tem ne bodo uspeli. Torej, brez varnosti uh, Brez splošne varnosti ni razvoja v državah, ki jih je zajela kriza in brez razvoja eh, tudi ni mogoče zagotoviti stabilnosti na trajnostni način. Države, eh, kjer smo priča tem eh, konfliktom, je revščina dvakrat večja kot v državah, kjer teh konfliktov ni. Torej, moramo seveda usklajeno delovati kot Evropska komisija. Predvsem mora to sodelovanje potekati med, po, med komisarjem za razvoj in eh, visoko predstavnico in podpredsednico za varnostno in eh, zunanjo politiko. In pomembno je, da nekako oblikujemo modelni odgovor Evrope na krizne situacije. Evropa je doslej pogosto eh, se odzivala naknadno na take situacije in ni povezala uh, um, vse elemente v en odgovor. Mislim, da moramo um, imeti usklajene odgovore, uh, tako kar zadeva varnostno politiko, kar zadeva uh, pomoč na humanitarnem področju in razvojna pomoč je seveda dolgoročna pomoč kot zadnji element te. Uh, celovite stabilnosti. Eh, v okviru enotnega delovanja komisije in o tem smo se že pogovarjali, torej če nam bo uspelo doseči to, da bo naš odgovor na zonanje krize, na zunanje probleme, če bo naš odgovor tulej eh, povezan s skupnimi akcijami na področju razvoja in humanitarne pomoči in varnosti, potem eh, bomo tudi uspešni na tem področju. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Rodrigue Spinjero za odbor za mednarodno trgovino. Presidente, hvala gospa predsednica, gospod e, Mimica, tukaj sem. Najprej bi rada upravičila gospoda Berlingerja, ki je predsednik mojega odbora. E, ne more biti tukaj, kaj ti predseduje Eh, odboru oziroma eh, koordinatorjem našega odbora. Prosil pa me je, da vam eh, prenesem naslednje vprašanje, ki so ga sprejele vse skupine vključene v naš odbor. Leta 2012 je Evropska komisija sprejela sporočilo o trgovini in razvoju da bi politike prilagodila novi situaciji v svetu in upoštevala tudi novo trgovinsko politiko. Komisija je finančno pomoč eh, kot eh, enostranske trgovinske preference osredotočila predvsem na eh, države, ki so najbolj ranljive, ki to najbolj potrebujejo in tako se je ustvarila neenakost med državami. Nam lahko ocenite učinkovitosti pomoči. Ehm, potem pa ali bi vi kot komisar nadaljevali s tem in kakšne nove ukrepe bi eh, oblikovali za to, da bi eh, zmanjšali razlike med posameznimi državami v razvoju. Hvala. Hvala. Tudi že preden smo se dogovorili za trajnostne razvojne cilje je Evropska komisija uh, eh, usmirjala svojo razvojno politiko vedno bolj v trajnost. In zato eh, je bilo treba povdariti tudi trgovinski vidik eh, razvojne politike. V tem kontekstu sedaj veliko bolj prispevamo k uh, vplivu razvoja Eh, oziroma trgovine na razvoj tih držav. In tudi naši odnosi z državami v razvoju um, Torej, to sodelovanje temelji na partnerstvu, se pravi enostranske trgovinske pref, tr, trgovinski preferencijali v okviru teh sporazumov so vedno manj pomembni. in vedno bolj jih nadomeščajo eh, splošni trgovinski in ekonomski režimi in dogovori s partnerskimi državami. Seveda moramo paziti na, pas, na individualno ranljivost, krhkost držav čl, eh, v razvoju, predvsem tistih, ki so najmanj razvite in zato moramo v nekaterih sporazumih še ohranjati enolateralne trgovinske preferencijale. To bo še naprej ostal del naše trgovinske politike, ampak nasplošno se bolj zauzimam za bolj koherenten pristop, ki nas bo eh, pripeljal v položaj, da bo razvoj teh držav podprt s trgovinskimi sporazumi s pomočjo pri razvoju in z olajšavami, ne pa samo s tarifnimi kvotami in s temi preferenčnimi dogovori. Hvala. Sedaj pa spet predstavniki političnih skupin, gospod Rubik za EPP. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Ker sem poročevalec za proračun 2015, me zanima, kako se boste odzvali na manjkajoča plačila. Vi ste, da smo prevzeli veliko obveznosti in da sedaj primankuje denar za razvojno sodelovanje. Ravno eh, reduciranje administrativnih stroškov in tudi Evropski svet je. Eh, zahteval nadaljno skrajšanje za en odstotek pri skupnem zmanjšanju proračuna EU za 4 odstotke do 2020. Kako boste ravnali s temi zmanjšanji proračuna in kakšne um, prioritete boste določili in kako lahko ta, um, to zmanjšanje nekako nadomestimo? Rekli ste že, da je treba okrepiti zasebni sektor v razvojnem sodelovanju. MSP-ji, družinska podjetja, je treba bolj vključiti v to razvojno sodelovanje, ste rekli, ampak kako to želite uresničiti? Ja, problem, se, s katerim se soočamo pri plačilih za razvojno pomoč in pri ustreznih eh, instrumentih, torej te težave so ogromne. Eh, pravzaprav se že bližamo trenutku, ko ne bo več eh, možno dodeljevati plačil za prihodnje obveznosti od oktobra naprej ali od novembra naprej, ko kar zadeva instrument razvojne pomoči. To res seveda v celoti razumem, da bi to lahko imelo velike negativne posledice, tako za prejemnike, kot tudi za uh, izvajanje, kjer uh, je veliko nevladnih organizacij, ki uh, so odvisni od tega denarja in od teh projektov. Ampak za letošnje leto bo, tako zgleda, vrzel, uh, ki znaša 730 milijonov evrov, kajti plačila iz lanskega leta, obveznosti iz lanskega leta deloma še niso poravnane, in uh, jih je sedaj treba upoštevati pri zgornjih mejah za letos. Naslednje leto pa bo spet leto s podobno disproporcijo med um, obveznostmi in plačili. Tudi to bi lahko povzročilo brzel okrog 300 milijonov evrov za eh, projekte razvojne pomoči. Kaj bi lahko storili? Torej, storili bomo to, kar, naredili, kar pač naredijo dobre knjigovodje, da izbereš določena plačila, odložiš plačevanje določenih eh, obveznosti, da upoštevaš predvsem potrebe najrevnejših držav, ampak mi potrebujemo predvsem politično ukrepanje. Moramo. Eh, Eh, razmisliti o tem, kako v rebalansu proračuna najbolje rešiti ta problem in kako to rešiti dolgoročno in tudi za naslednji proračun. In potem pri umestnem pregledu uh, bo treba, parla, bo, bo, bodo morali parlament, uh, svet in komisija najti neko celovitejšo rešitev, gospod Kriosarol za uh, socialiste in demokrate. Hvala, gospod Mimica. Eh, naslednje leto je pred nami veliki izziv, namreč da eh, pokažemo, da smo še zmeraj vodilni eh, pri soočanju z izzivi, z dvema glavnima izzivoma in sicer boj proti neenakosti in revščini in boj proti podnebnim spremembam. Izgubili smo tisti zagon, ki smo ga imeli pred krizo, ampak ta zagon moramo dobiti nazaj, potrebujemo nova sredstva in več teh sredstev. Sprašujem vas, ali ste pripravljeni pritisniti na države za to, da vzpostavijo davek na finančne transakcije in da se del tega davka nameni razvojnemu sodelovanju. Ali ste pripravljeni sodelovati s tem parlamentom in našim odborom? Pri eh, svetovni eh, konferenci o financiranju v Addis Abebi naslednje leto eh, predvsem se bo govorilo o skladih in drugih instrumentih in načinih financiranja. Hvala. Yes, financial transaction. Davek na finančne transakcije je dobra možnost, pomembna možnost za povečanje finančnih zmogljivosti držav članic in Evropske unije. Zato so predlogi in pobude v zvezi z davkom na finančne transakcije. Komisija je to predlaga in to, eh, s tem bomo seveda tudi nadaljevali. Eh, kar zadeva ukrepe, ki jih načrtujem, moramo uh, zagotoviti, da, ta, uh, da bi se čim več držav vključilo v ta projekt. Samo 11 držav je pripravljenih sodelovati za enkrat. Jaz pa to vidim tudi iz širšega konteksta in sicer treba je omogočiti državam članicam, da uh, izpolnijo obveznost 0,7 odstotka BDP-ja na lažji način na eni strani in da zagotovimo tudi boljše finančne vire za države prejemnice, kaj ti um, torej davek na finančne transakcije je en tak aspekt, drugo pa so davčne utaje. Če bi bili bolj uspešni pri boju proti davčnim utajam, In če bi prepričili eh, milijardam evrov vsako leto, da se izognejo eh, obdavčitvi, bi imeli veliko več denarja na voljo tudi za razvoj. In na drugi strani, če bi to uspelo tudi državam, ki uporabljajo to pomoč, bi izboljšali dobro upravljanje, finančno upravljanje in tudi same bi imele več denarja na voljo, ki bi, za, ki bi ga lahko uporabili za splošni razvoj. Gospod Luke za IKR. Gospod eh, kandidat, sprašujem vas o poročilu INI Evropskega parlamenta in sicer o vlogi lastninskih pravic za spodbujanje trajnostnega razvoja v državah v razvoju. Torej, Evropski parlament je sprejel to poročilo. Sprašujem vas, kako boste razvili strategijo, da bi cilje, ki so zapisani v tem poročilu, vključili v strategijo Evropske unije za razvojno pomoč. Predvsem vas sprašujem, ali želite določiti proračunsko vrstico za take programe in sicer gre za lastninske pravice za spodbujanje uh, ustrezne ureditve uh, zemljiške knjige in tako naprej. In če, kako to želite realizirati tudi ob upoštevanju finančnih problemov, ki jih imamo? Ali to pomeni, da bi na drugi strani morali tudi črtati eh, določene projekte razvojne pomoči in če da, katere projekte? Thank you. Thank you very... Hvala. Torej, eh, nasplošno je moj pristop tak. Eh, pobude in priporočile Evropskega parlamenta iz odbora DIVE v okviru dialoga uh, za načrtovanje programa Evropske komisije, to so resne pobude, po mojem mnenju, ki jih je treba ustrezno tudi upoštevati. Torej, ko gre za operativno načrtovanje konkretnih projektov v državah eh, v razvoju, bom skrbno pazil na to, da bo v teh projektih eh, posebna pozornost namenjena eh, tudi izboljšanju eh, na področju lastninskih pravic zemljiške knjige in tako naprej. Torej to mora biti evropski prispevek k finančni in gospodarski rasti MSP-jev, to sem že rekel in tudi pomoč posameznim eh, kmetovalcem v, državu, v državah v razvoju. Ne smemo olajševati prilaščanja zemljišč eh, v državah, kjer eh, zemljiška last, zemljiško posestvo ni tako jasno urejeno. In to je v mnogih državah v razvoju tako. Naš cilj, naše ukrepanje, je v skladu s tem, kar priporoča Evropski parlament. Konkret, potrebujemo konkretne programe, ki bodo omogočali malim, majhnim kmetom, da vzpostavijo uh, torej, način kmetovanja, s katerim bodo bolj odpornejši in sem sodijo seveda tudi lastninske pravice in države, eh, ustrezne države morajo zagotoviti tak režim, ki bo to omogočal. Za skupino Alde, gospod Varjenen. Gospa predsednica, imamo vprašanje v zvezi z eh, eh političnim sodelovanjem med eh, Evropsko unijo in ZDA. Eh, to uh, okrepljeno sodelovanje se je začelo uh, eh, 2009 po uh, vrhu Združenih, narodi, Združenih narodov. Torej, kako želite še naprej razvijati to sodelovanje med EU in ZDA na področju razvojne pomoči? Hvala. Že v uvodnem nagovoru in tudi pozneje sem govoril o tem, da je treba bolje usklajevati evropske donatorje. Nisem pa še govoril uh, o vlogi usklajevanja in o usklajevanju z drugimi donatorji, predvsem tudi ZDA. Torej, ta, uh, to čezatlantsko usklajevanje, na podrač, področju donacij, bi eh, lahko vodilo do zelo dobrih rezultatov. In to bi bil na skupen prispevek k razvoju v svetu, kajti Evropska unija in države članice in tudi ZDA prispevamo več kot 80 odstotkov vse pomoči za države v razvoju. Pobuda Torej gre za boljše usklajevanje, boljšo koordinacijo donatorjev med EU in ZDA. In ta pobuda, to pobudo je treba še okrepiti, jo narediti tudi bolj konkretno. In jaz se res zavezujem, da bom to tudi storil. To vlogo usklajevanja, naj ta vloga usklajevanja med donatorji ZDA in EU bo tako rekoč moja četrta prednostna naloga. Prve tri sem že omenil v nagovoru. Torej, ta koordinacija med ZDA in EU pri donacijah se mi zdi zelo pomembna in tudi tu si pričakujem vašo podporo in vaš prispevek. In predvsem bom tudi upošteval vaš prispevek. Pri tem hvala, gospod Kristogonos, za eh, skupino GUE. Gospod eh, kandidat. 2001 so države članice Združenih narodov se dogovorile, da bodo do leta 2015 uresničile osem mednarodnih eh, milenijskih ciljev razvoja. Na najpomembnejšem področju, na področju trajnosti, in na področju ogrožanja naravnih vrst, tu ne beležimo nobenega napredka. Vidimo tudi, da so emisije CO2 se povečale za 46 odstotkov od leta 1990 do danes. In vedno več vrstam grozi izumrtje. Zato se sprašujemo, ali je pri globalnem okviru za obdobje po letu 2015, ali so predvidene pobude, da ne bo nam ostala samo pusta krajina, konec koncev. Yes, indeed, the... Torej, to, kar je ostalo in ker nismo bili uspešni pri milenijskih ciljih, razvoja je, torej, to je predvsem pri okolju, pri podnebnih spremembah, pri biotski raznovrstnosti. Tu nismo bili tako uspešni. Torej, in ta problem je treba ustrezno tudi identificirati. Torej, pri dosedanjih ciljih je šlo predvsem za gospodarski razvoj, če smo um, jasni, predvsem pri konferenci Rija plus 20 so se odločili, da je treba bolj povdariti trajnost pri vseh treh stebrih prihodnjega razvoja. In zato danes gre. Moramo se bolj posvetiti biotski raznovrstosti, okoljska vprašanja moramo bolj vključiti v celovito agendo. Torej, moramo predvsem zagotoviti sinergijo in koherentnost vseh treh stebrov, ekonomija, socialna vprašanja in okoljski razvoj kar zadeva biotsko raznovrstnost, je res, da je mnogo vrst ogroženih. Gozdovi, pokrajine, krajine so ogrožene. In Evropa bi morala biti vodilna pri pobudah za naprimer za zagotovitev eh, ohranjanja teh vrst, predvsem tudi divjih um, um, živali. Torej, to, tu bi morali biti vodilni tudi uh, v prihodnje. Gospa Hübuk za skupino zelenih. Pobuda držav G8 za novo zavezništvo v razvojnem sodelovanju je usmerjena v to, da bi se povečala produktivnost v Afriki domači in tuji, eh, treba je podpreti domače in tuje investicije in spodbujati nove tehnologije. 60 odstotkov afriškega prebivalstva uh, živi v majhnih kmetijah na podeželju. Več kot 70 odstotkov ljudi, ki trpila, kot ravno tako živi na podeželju. Torej, treba je razvijati nove metode kmetovanja, da bi izboljšali življenjske podlage za te ljudi in v mnogih razvojnih programih Združenih narodov je to prioriteta. Ali boste v okviru programa G8 za varno prehrano prispevali k temu, da bodo ti ukrepi eh, koristili predvsem majhnim kmetom in kmeticam, da bomo spodbujali kmetijske eh, prakse, eh, ki eh, ščitijo predvsem majhne kmete in kmetice, predvsem kar zadeva dostop do zemlišč. Nekaj ste že povedali o tem, ampak gre tudi za dostop do čiste vode oziroma za pravice v okviru semeni. Eh,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 Najpomembnejši sektor za trajnostni razvoj v državah v razvoju je. Torej, ravno to, kar ste rekli. Pri, eh, Torej, preden so bili oblikovani trajnostni razvojni cilji, smo se že posvetili tem vprašanjem in to nas je vodilo do tega, da danes potrebujemo predvsem skupno načrtovanje na sektorski ravni in skupno načrtovanje s partnerskimi državami, pri čemer se moramo zanesti na to, da oni izberejo prave sektorje, kjer potrebujejo trajnostno pomoč in podporo Evropske komisije ali tudi držav članic. Torej, številnimi partnerskimi državami je tako, da so izbrali trajnostno kmetijstvo kot takšno področje ali tudi pomankanje živil in um, reševanje tega področja. Torej, da je to prednost um, za njihov razvoj. In zato moramo potem zagotoviti dovolj sredstev in tudi kakovostnih programov, ki bodo opolnomočili majhne kmete in kmetice, da povečajo produktivnost, da povečajo prispevek k, um, k boju proti potranjenosti in revščini v teh državah pri programih z vodo in uh, sanitarnih zadevah um, je še več um, vrzeli, kajti manj držav članic je izbralo ta sektor. Vendar imamo tudi regionalne in tematske programe, ki prav tako prispevajo k, eh, k izboljšavam na eh, tem področju. Gospod Kastaldo, hvala. hvala. Torej, um, upravljanje je zelo pomembno, predvsem v krhkih državah. EU mora prispevati k strukturam upravljanja v vseh državah članicah. Ne gre samo za zmanjševanje korupcije, temveč tudi za družbena pravila, ki so spoštovana, da bi imeli boljšo eh, družbeno skladnost, socialno skladnost in boljšo porazdelitev med bogatstvom, med vsemi skupinami. Gre seveda tudi za svobodo izražanja, za eh, pravično pravosodstvo. Tudi to so pomankljivosti. Parlament ve, da ta vprašanja niso bila vedno ustrezno upoštevana. Bolj bi, bo, bi, bi to bilo treba pogojevati. Pomoč eh, pogosto ni bila prekinjena, predvsem zato, ker EU pač ni hotela zgubiti vpliva v primerjavi z drugimi silami. Ali boste kot nov komisar ravnali fleksibilno ali bo pogojevanje pri, pridnost? Torej, ali boste tudi spremljali te programe um, ob um, upoštevanju tega, ali se spoštujejo tudi pravice državljanov v teh državah članicah. Hvala. Torej, Evropska komisija je bolj kot drugi donatorji uvedla tu korelacijo, to pogojevanje med človekovimi pravicami, demokratičnim razvojem, vladavino zakonov v državah prijemnicah in da je tu del celovitega trajnostnega svežnja eh, razvojne pomoči in političnega dialoga s partnersko državo. Smo vodilni, kar zadeva ta vidik in vse bom storil, da. bomo tudi v prihodnje oblikovali evropska stališča, ki, s katerimi nam bo uspelo tudi na mednarodnih, v mednarodnih forumih. Tako da bo do tudi druge države prevzeli naš pristop, drugi donatorji. Vendar, ko gre za konkretne akcije, kar zadeva to pogojevanje, želim, um, izhajati iz sedanjega sporazuma, predvsem sporazuma iz Kotonuja. Se pravi, da moramo predvsem sprožati tudi politični dialog na podlagi osmega člena sporazuma iz Kotonuja. Ta politični dialog, in zato je tudi nekaj, imamo nekaj primerov, je določene države prejemnice prepričal o tem, da naprimer prekličajo določene zakone, naprimer v Ugandi um, zakone o LGBT-ju ali v Mauretaniji o suženstvu. To, um, to je prvi korak. In drugi korak uh, je povezan z členom 96, z odlogom pomoči. Uh, torej, kjer so potrebna dodatna bilateralna pogajanja, kjer je treba vključiti tudi Evropski parlament, tako da najdemo prave politične odgovore, da zagotovimo nadaljevanje pomoči, vendar ne po uh, vladnih kanalih, temveč neposredno, da se zagotovi pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Hvala. Hvala lepa, gospod Jansen, nepovezan za tri minute. Gospa predsednica. Razvojna pomoč ima včasih stranske učinke in ti stranske učinki so včasih tudi hujši, kot je prvotna bolezen, tako kot je pri zdravili. Lahko se zgodi, da postane neka država odvisna od eh, pomoči. Prav tako eh, se lahko zgodi, da se pomoč narobe uporablja. Eh, na mesto tunelu se recimo gradijo eh, rakete. Kako pa vi nameravati ravnati v takih primerih, da pride do teh neželenih eh, učinkov razvojne pomoči. Vse, kar delamo znotraj okvira razvojne pomoči, je to, da se poskušamo izogniti odvisnosti od pomoči ko gre za eh, države prejemnice. Zato imamo tudi eh, te trajnostne razvojne cilje, zato imamo tudi eh, agendo za spremembo. Vse temelji na partnerstvu, na razvojnem partnerstvu med donatorji in prejemniki. Želimo resnično presekati to odvisnost med donatorji in pa prejemniki. Želeli bi postati razvojni partner državam v razvoju. To pa zahteva tudi njihov prispevek. To zahteva tudi to, da te države bolje upravljajo se svojimi sredstvi, se pomočjo, vendar pa to pomeni tudi, da moramo mi bolje spremljati, kako te države prejemnice uporabljajo prejeta sredstva. Ti postopki so med sebojno povezani in moramo res narediti vse, da bomo povečali učinkovitost denarja, ki ga namenimo za pomoč. Ne gre samo za količino pomoči državam v razvoju, ampak gre tudi za kakovost. Večji podarek moramo dati kakovosti, učinkovitosti našega sodelovanja s partnerji. In v tem kontekstu vam lahko zajamčim, da bo med mojimi prioritetami spremljanje načina uporabe denarja. Gospa Zaborska za ELS, prosim. Prezident, Hvala, gospa predsednica. Gospod Mimisa, v eh, instrumentu za razvojno pomoč je Evropska komisija dovolila 20 odstotkov eh, pro, proračuna eh, iz tega instrumenta namenili eh, socialnim storitvam, osnovnim socialnim eh, storitvam in pa eh, šo, srednjemu šolstvu. To je zelo pomembno za razvoj. Vendar pa je pred nedavnim potekal strateški dialog in komisar Tibals je omenil teh 20 odstotkov kot eh, tisto pomoč, ki bo namenjena socialnemu vključevanju in pa eh, razvoju človeških virov. To je pa dosti širši koncept. Gospod kandidat za komisarja, ali nam lahko pojasnite, kako bo Evropska komisija zagotovila, da bo teh 20 odstotkov računa ICI e uporabljenih za osnovne socialne storitve in za eh, za srednje šolstvo, tako kot je bilo predvideno. Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Razprava o pravi vsebini eh, tega cilja 20 odstotkov za socialne storitve je razprava, ki traja med komisijo in Evropskim eh, parlamentom, odborom za razvoj. In želel bi, da bi se še naprej nadaljevala ta razprava. Že od samega začetka je bilo stališče Evropskega parlamenta jasno. 20 odstotkov socialnih storitev morajo predstavljati osnovne socialne storitve in pa srednje šolstvo. Ta cilj je mogoče doseči. znotraj finančnega okvira, čeprav tega cilja ne bo lahko doseči, ampak lahko vam obljubim, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da bom to vprašal vprašanje rešil in da bomo imeli razvojna sredstva, to se pravi 20 odstotkov teh sredstev za osnovne socialne storitve in za srednje šolstvo. Hvala lepa, gospod Silva Pereira, socialisti in demokrati. Senjor komisarju, zignado. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Dve vprašanje imam za vas. Prvo vprašanje. Se vam bo mogoče zelo nekoliko nenavadno. Želel sem vas vprašati, kakšen komisar pa nameravate biti? Tukaj smo veliko govorili o sklajenosti politik. To je zelo pomembno za uspešnost razvojne politike. Želel sem vas pa vprašati, ali ne menite, da se lahko zgodi, da bo veliko koordinacijskih struktur in arbitraže v komisiji in zato je zelo pomembno imeti komisarja, ki je politično močan in ki se je pripravljen tudi boriti, če je to potrebno znotraj Evropske komisije. In ali ste pripravljeni biti takšen komisar? Drugo vprašanje pa se nanaša na imigracijsko politiko. Doslednost te politike je zelo eh, pomembna, ravno tako njena usklajenost. Evropa ima lahko usklajeno imigracijsko politiko samo, če ta politika vsebuje tudi eh, element eh, sodelovanja z zadevnimi državami. Kako vi nameravate zagotoviti, da bomo imeli usklajeno imigracijsko politiko, eh, ki bo tudi plod sodelovanja z, z, z zadevnimi državami? Hvala lepa. Usklajena in dosledna politika. nove komisije je že bila razložena. To, to je naredil predsednik. Podpredsedniki komisije bodo odgovorni za usklajevanje politik. To bo dejansko tako delo, ki nam bo omogočilo, da bomo vsi prispevali svoje poglede, svoje pristope in da bo končni izid čim bolj usklajen. Nameravam biti politični komisar. Jaz ne bom komisar, ki bo enostavno sprejemal nekaj ali od podpredsednikov oziroma podpredsednikov ali od drugih komisarjev. Sam podpiram politične razprave v kolegiju in pa v projektnih ekipah komisije. mogoče imam največ izkušenj med kandidati ravno na tem področju, kajti kot komisar za potrošnike sem moral sodelovati z 12 drugimi komisarji in že v zelo zgodnji fazi oblikovanja politike sem moral narediti vse, da so bili upoštevani tudi interesi potrošnikov. v celotni politiki. In na podlagi teh izkušenj lahko rečem, da bomo podobno delali tudi pri razvojni politiki, kajti gre za usklajevanje, ne pa za podrejanje komisarja. Priseljevanje je zelo pomemben vidik vsega tega. Najprej moramo oblikovati migracijsko politiko v vsaki državi članici, potem pa na ravni EU. Oblikovati moramo tako imenovano politiko sprejemanja, kjer bo eh, nelegalno priseljevanje natančno opredeljeno. Potem so pa države članice tiste, ki morajo zgraditi ustrezne, odporne eh, družbe v državah izvora imigracije. Torej morajo pomagati teh državam, da zgradijo e, ustrezne e, družbe. Tako da bomo na ta način umilili pritisk nezakonitega priseljevanja v Evropo. Hvala lepa, gospod Luka za EKR. Ähm, Zdaj pa vam želim postaviti vprašanje, ki se nanaša na države s srednjim dohodkom. V zadnjih desetih, petnajstih letih smo pa vsem svetu beležili deloma zelo močno gospodarsko rast in nekaj držav, kar cela vrsta držav, niso več klasične države v razvoju. Sedemnajst takšnih držav sedaj tudi ne prijema več v celoti subvencij iz Evropske unije za razvojno pomoč, temveč njihove pravice um, se manjšajo, kar, zadeva, kar to zadeva. Ampak kljub temu je v teh državah še velika revščina. 73 odstotkov revih na svetu, revnih na svetu živi v državah, uh, ki so kategorizirane kot države srednjim. Dohodkom. Če te države ne bodo imele več pravic do sredstev iz bilateralne eh, Eh, razvojne pomoči, kako pomagati tem revnim ljudem. Eh, torej, EU se želi boriti proti revščini, ampak v teh državah s srednjim prihodkom ali bomo te ljudi pustili na cedilu ali imate kak koncept, kako jim pomagati? Yes, Hvala lepa. Raz, razlikovanje ki ga prinaša agenda za spremembe. Vsebuje tudi koncept gradacije držav z nizkim prihodkom do držav s srednjim prihodkom. In tu eh, obstajajo bilateralni programi s temi državami. So pa tudi izjeme, izjemni primeri kjer se uporabijo tudi druge kriterije, ne samo kriteriji gospodarske eh, rasti. To so kriteriji mobilnosti, eh, kri, kriteriji ranljivih držav, ki potrebujejo boljše upravljanje, potem se upošteva tudi kriterij neenakosti v državi in to izjemno podaljševanje programov pomoči, tudi v posvetovanju z Evropskim parlamentom, pa poteka že nekaj časa z latinskoameriškimi in južnoafriškimi državami. Ni nobene zelo jasne ločnice med eh, temi gradacijami. Tiste države, ki so ocenjene kot eh, države s srednjim prihodkom, eh, se smatrajo za države, ki znajo bolje reševati svoje, svoje težave. Torej, naši programi so osredotočeni na tiste mesta, kjer je pomoč najbolj potrebna in kjer je treba narediti največ sprememb. Torej, države srednjega prihodka dohodka. Srednje dohodkovne države so tudi upravičene do regionalnih programov, do tematskih programov, lahko eh, dobijo sredstva iz teh programov, potem so tu še programi eh, o človekovih pravicah, potem so pa tu še novi instrumenti, partnerski instrumenti, tu se potem eh, vzpostavljajo partnerski odnosi z temi eh, novimi državami. Hvala lepa, gospod Göran skupine Alde. Hvala lepa. Želim se vrniti k vprašanju upravljanja. Upravljanja razvojne politike. Sedaj smo tik pred zelo veliko mednarodno konferenco. E, to je e, konferenca po letu 2015. E, vedno smo trdili, da Evropska unija predstavlja prvo donatorko in ta Evropska unija mora biti dovolj ambiciozna, to smo vedno povdarjali. Želel bi voditi, kdo pa vodi ta ples znotraj komisije najprej in potem, a, če ste vi tisti, ki vodite ta ples, tudi v mednarodnih forumih. Razvojna politika mora z vami dobiti obraz in to navzven in navznoter. To je moje vprašanje in to je tudi uh, moj uh, skrb, moj, moj strah, moja skrb. Ali me lahko pomirite? Thank you. Thank you very much. The concept... Hvala lepa. Koncept razvojne politike, ki bi bila usmerjena k izkorinjanju revščine znotraj zdržnega in vključujočega konteksta, v bistvu prinaša precej vprašanj. Vprašanj o organiziranosti vseh dejavnosti znotraj eh, razvoja sodelovanja med Evropsko komisijo in državami članicami. Rek, rekel sem že, da bi želel, da obdržimo to vodilno vlogo pri usklajevanju pomoči donatork se strani držav članic. Ne, ne gre samo to, da se preseže finančni cilj nič celih sedem v obdobju, v naslednjem obdobju trajnostnih de, eh, razvojnih ciljev ampak tu gre tudi za čisto konkretne programe. Treba je izboljšati eh, način, kako države članice pripravljajo programe. Ampak usklajenost razvojne politike je v samem središču naporov za izvajanje Eh, trajnostnih razvojnih ciljev. In ra, službe, ki se ukvarjajo z razvojem znotraj komisije, ne morejo tu biti edini akter. Ta usklajeni pristop moramo razvijati ne samo na ravni ekipe za zunanje politično delovanje, ampak bi se morali vključiti tudi drugi komisarji zlasti za eh, okolje, za eh, podnebne spremembe, za kmetijstvo. To je pristop, ki upravičuje pristop boljšega usklajevanja in večje koordinacije evropske razvojne politike. Hvala lepa, gospa eh, Sančeška Dentei Zague. Hvala. Vaš predhodnik eh, je potrdil, da obstaja velika skrb glede eh, povezovanja raznih politik, eh, predvsem za države v razvoju. Vaš predhodnik je tudi rekel, da bo parlamentarni nadzor večji v njegovem mandatu, vendar se ni nič izboljšalo. Komisija zagotavlja samo neke dvoumne podatke glede teh projektov povezovanja. Kako mislite, da se ta nadzor lahko izboljša? in uh, kakšen bo način poročanja parlamentu, kako boste poročali o projektih, ki jih izvajate in tistih, ki so še na mizi. Kako bo parlament lahko ocenjeval uh, učinek uh, teh projektov, uh, predvsem na uh, civilno družbo, okolje, zdravje in tako naprej? Hvala lepa. To mešanje ne bi rekel, da je to neka prostovoljna metoda, ampak dopolnilna metoda povečevanja finančnih zmogljivosti donatorjev. Poleg uradne razvojne pomoči. Naš cilj ni samo uh, po, povečati finance z, z, z, večji, z večjimi kombinacijami, tako da bi se na ta način dopolnila uh, uradna pomoč. Ampak, če se uradna pomoč kombinira z posojili mednarodnih finančnih institucij ali zasebnih bank, torej, to pa je potrebno vsakeč, ko evropski prispevek prispeva k spremembam. Se pravi, ko to pomaga dobiti, eh, pridobiti posojila, ki jih sicer ne bi bilo mogoče dobiti. Potencijalno finančno vzvodje pri tem je približno 25-kratnik. tu ne gre za povečevanje dobičkonosnosti bank. Mi želimo samo to, da bi banke prispevale več denarja v razvojne projekte po pogojih, ki so čim bolj ugodni, se pravi po najnižjih možnih obrestnih merah. Priznam, strinjam se, to zahteva zelo natančne postopke spremljanja in sam sem pripravljen to vključiti. In tudi pove, eh, po, okrepiti neformalni dialog z odborom, da bi se ta vidik okrepil, da bi tudi okrepili parlamentarni pregled nad eh, temi sredstvi. Kolegica in kolegi, smo na pol poti gospa Sargentini za zelene je naslednja govornica. Hvala lepa, gospa predsednica. Pa govorimo nekoliko več o socialni odgovornosti podjetij. Ta parlament eh, mora obravnavati tudi eh, predlog komisije o konfliktu interesov, torej komisar za trgovino je to pripravil, gre za samo regulacijsko schemo. Moje vprašanje za vas je pa naslednje. Kako boste vi zagotovili, da bo ta predlog dejansko vplival tudi na terenu, da bo ta predlog dejansko spremenil eh, situacijo eh, v skupnosti eh, rudnikov, torej v rudnikih in da bo naprimer prišlo do sprememb v državah, kot je Demokratična republika Kongo. In vključenost drugih odborov je bila premajhna, nobenih konkretnih predlogov še nimamo in mislim, da bi vi morali tu nekaj narediti. Kako boste vi eh, tu eh, ukrepali, da bo ta predlog postal kredibilen? Of, uh... Priznam, da je zelo pomembno jasno razlikovati med olajševanjem in omogočanjem trgovine z več sredstvi. To pa moramo ločevati od financiranja nelegalnih milic ali vojaških skupin ali terorističnih skupin ali odporniških skupin. In v tem kontekstu so minerali Eh, pomembni in tudi eh, samo vprašanje konflikta zaradi mineralov je pomembno. Komisija je uvedla način certifikacije za podjetja, ki eh, te rudnine uvažajo. Ta pristop ima tudi revizijsko klauzulo. Po treh letih veljavnosti prostovoljne scheme bo Evropska komisija pregledala, ali ta prostovoljni pristop dejansko prinaša sadove. V tem trenutku mislim, da bi morali enostavno dati možnost, da se ta pristop razvija in potem bomo videli, ali dejansko deluje. poleg dokumentov potrebujemo še dodatne okrepe. Vključiti moramo tudi velika podjetja v ta prostovoljni pristop. Potrebujemo tudi zelo natančne postopke spremljanja. Ne, mislim, da ne smemo čakati do tretjega leta in šele takrat začeti pregledovati, kaj se dogaja, ampak celo prej. Thank you, Mr. Gill from the EFT. Hvala lepa, gospod eh, Gil, CFTD. Migracije so prav gotovo eden najpomembnejših eh, problemov trenutno v eh, svetu. Trenutno nekatere države, kot so Malta, dejansko nosijo zelo veliko breme. In pri Kaleju je tudi veliko težav in naši voljivci so zelo jezni kako lahko ustvarimo ta, tak, fa, uh, tak faktor, ki bo eh, zmanjševal te pritiske. Potrebujemo neke vrste push faktor. Leta 2008 je EU priznala, da so uh, trgovinski sporazumi omogočili uh, posekati veliko uh, lesa, uh, kopati diamante, loviti ribe in na ta način je bilo uh, omogočeno izkoriščanje afriških virov. Gospod Jankar v svojem pismu zahteva nov začetek. Ali sprejemate, da so evropske politike v Afriki uničile pogoje za gospodarsko življenje? Zaradi tega sedaj veliko ljudi zapušča svoje države in Afrika si zasluži nov pristop, svež začetek, pošteno trgovino in pa relevantno pomoč. Hvala lepa. Moram reči, da daleč od tega, da bi eh, podprl oziroma popolnoma sprejel vaš opis vloge Evropske unije v Afriki in da se v celoti strinjam s tem, kar ste rekli o vplivu EU v Afriki. Ampak to, kar mi želimo, so taka partnerstva, ki bodo pomagala afriškim državam bolje izkoriščati svoje vire, da ne bodo tega delale evropska podjetja. Seveda so tu še zgodovinski in drugi razlogi, ko so nekateri čisto konkretni primeri, ki so zelo blizu vašega opisa razlogov za trenutne migracijske tokove iz Afrike v Evropo. Ampak tudi to ni čisto pravilen, na, pravilen pristop. Samo 20 odstotkov migracij iz Afrike gre v Evropo, 80 odstotkov migrantov ostane na švedskem. Ne želim zanikati negativnega učinka nelegalnega priseljevanja, ampak mislim, da ne smemo ograditi zidov na naših mejah, ampak mi moramo odstraniti tiste zidove, ki obstajajo v afriških državah in jim preprečujajo razviti njihova gospodarstva in s tem zmanjšati eh, gospodarske in socialne težave, ki jih te države imajo. In zaradi katerih potem prihaja do te prisilne eh, ekonomske migracije. V tem kontekstu bi želel res sodelovati s kolegom komisarjem za migracije, zato da bi izboljšali pogoje za zakonito priseljevanje v Evropo in da bi izboljšali tudi gospodarske in socialne pogoje v Afriki. Gospod Minica, ali lahko prosim pazite na čas, veliko časa smo že porabili in malo zamujamo eh, gospa Salvini za nepovezane. Hvala. V Evropi imamo seveda veliko brezposelnost in zato mora biti naša prva skrb pred legalnim priseljevanjem, eh, da odpravimo in zmanjšamo brezposelnost. Treba je predvsem jim pomagati doma, ne Po, torej, bolje je investirati v Severni Afriki, kot pa v Mare Nostrum in tako naprej. Kako želite zagotoviti pomoč tem osebam, naprimer svobodna trgovina z Marokom eh, za um, sadje, zelenjavo. Tu škodujemo evropskim pridelovalcem, kajti eh, cene teh izdelkov iz Maroka so eh, cenejši, ampak v bistvu pomagamo tam tudi velikim verigam, francoskim, španskim in tako naprej, ne pa majhnim kmetom v Maroku. Torej na eni strani škodujemo evropskim pridelovalcem, Eh, po drugi strani pa tudi ne pomagamo pridelovalcem v Severni Afriki, temveč drugim. Hvala. Vsi naši odzivi eh, za razvoj naše dejavnosti so usmerjeni v to, da bi pomagali socialnemu in gospodarskemu razvoju držav prejemnic. Naprimer, pri ribiškem sporazumu smo prinesli dramatično spremembo eh, v našo skupno ribiško politiko. Omogočili smo, da evropska flota lahko eh, lovi tudi v vodah držav v razvoju pod pogojem, da eh, Evropa pomaga tudi obalnim regijam in pa lokalnim ribičem in poskrbi za splošen trajnostni razvoj. Isto velja tudi za naš eh, splošen koncept vključevanja zasebnega sektorja v razvojni okvir. Naši programi, naše operacije in dejavnosti ne podpirajo in ne financirajo velikih evropskih podjetij, zato da bi ta imela koristi od razvojne politike. Ne želimo, da bi naša razvojna politika pomagala trgovskim dejavnostim evropskih podjetij mm, pri njihovem delovanju v razvojnih državah predvsem si želimo to, da bi ta podjetja tudi pomagala razvijati eh, vire eh, v manjših oziroma državah v razvoju, da bi mi v Evropi pomagali lokalnim skupnostim v državah v razvoju. Hvala, gospod Venta iz LS. Mineralov, kamenih, šlahetnih in drugih surovcev odigral ključovno rolo v filmu. Več kot eh, deset. Uh, 10 let je trgovina eh, z eh, surovinami, predvsem pa z dragocenimi kamninami, eh, povzročala veliko konfliktov. Imamo konflikte v Afriki, ki so se potem še zaostrili z trgovino z dragimi kamni. Poleg tega prihaja do kršitev človekovih pravic. Evropska komisija je marca letos pripravila zakonodajni projekt, s katerim želi zmanjšati te povezave med eh, financiranjem eh, teh konfliktov z minerali, ki jih eh, izkoriščajo v Afriki. Kakšen je vaš odnos do regij, ki so v takih konfliktih? Kako gledate na to? Ali boste omejili uvoz, ali bo. Eh, povečan nadzor nad eh, podjetji, ki trgujejo s temi ključnimi surovinami. Hvala. Kadarkoli imamo upravka s korupcijo, pranjem denarja ali z drugimi zlorabami, eh, predvsem zlorabami razvojnih sredstev EU, ali pa lastnih virov, ki so namenjeni za razvoj, je to pomemben del naših dejavnosti. Naše dejavnosti so usmerjene v to, da se prepreči eh, takšne primere korupcije. Eh, s tretjimi državami imamo eh, dialog, sodelovanje in druge dejavnosti, ki so usmerjene v preprečevanje takih primerov. Moramo pa poskrbeti tudi za to, da bo trgovanje eh, olajšano, da bodo ti trgovski tokovi lažje potekali. Prerezati moramo to povezavo med eh, nezakonito uporabo sredstev oziroma eh, nezakonitim eh, financiranjem od eh, trgovanja s surovinami, bodi si z lesom, dragimi kamni in drugimi naravnimi viri držav v razvoju. Veliko pobud eh, že poteka, imamo tudi eh, dialog za spremljanje politik, imamo programe, s katerimi spremljamo učinkovitost eh, tega ločevanja med lajšanjem trgovine na eni strani in uporabo finančnih sredstev na drugi. Na, še naprej bomo tako delovali, še naprej bomo zelo osredotočeni na nadzor, na spremljanje in preprečevanje nezakonitih dejavnosti mm, s takšnimi sredstvi. Schlein. Hvala. Gospa Šlajn, v imenu socialistov in demokratov. Cijela. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospod eh, kandidat. Eh, torej, davčna otaja in tudi eh, bančna tajnost sta problema, proti katerim se je treba boriti. In tudi v državah v razvoju je to velik problem. In multinacionalke pogosto se izogibajo plačilu davkov. Torej, notranji vire morajo biti seveda tudi bistveno sredstvo za financiranje lastnega razvoja. Treba je izboljšati eh, tudi evropsko politiko na tem področju. Velika večina držav v razvoju eh, ne sodeluje pri obravnavi vprašanj, ki potekajo v okviru G20 in tako naprej, naprimer o obdavčitvi podjetij. Vse države Eh, v razvoju naj bi sodelovale enakopravno pri določanju eh, davčnih eh, pravil na svetovni ravni. Yes, Povsem se strinjam s pomenom, ki ga pripisujete temi utaje davkov in finančnemu upravljanju v državah v razvoju te teme so mm, enako pomembne tudi v Evropi, se strinjam. Ampak, ko gre za povečanje potencijala držav v razvoju, da bi postale prave partnerice in da bi razvijale svojo notranjo zmožnost eh, financiranja razvojnih ciljev. Tukaj pa bom zelo za to, da se na mednarodni ravni, na ravni EU, in drugih ravneh uveljavi enak pristop in da imajo države v razvoju enake možnosti, da se vključijo v pogajanja in pogovore o tem, kako oblikovati eh, mehanizme, skupne mehanizme boja proti utaji davkov. Naši programi, ki pomagajo izgradni kapacitet eh, in boljšemu upravljanju v državah v razvoju, se morajo vse bolj osredotočati na temo davčne utaje. Te procese moramo spremljati in to mora postati del ne samo konkretnih dejavnosti, ampak tudi del naše, našega skupnega političnega dialoga potrebujemo tudi konkretne ukrepe, ki bodo vključeni v programe izgradne kapacitet, ki jih ponujamo državam v razvoju. Hvala, gospod eh, Luke, v imenu EKR. Dve vprašanji imam in sicer v zvezi s političnimi področji, kjer eh, evropska politika mogoče škodi. Prvič je trgovinska politika, kjer eh, ostanejo zaščiteni kmetijski trgi tudi v primeru sporazuma o prosti trgovini. Ali ste mnenja, da je treba eh, kmetijske trge EU odpriti za proizvode iz držav v razvoju. Drugo, pa je dejavnost Evropske investicijske banke, ki eh, deluje tudi v sodelovanju z državami, z državami v razvoju. Ali se vam zdi dobro, da Evropska investicijska banka daje kredite in spodbuja investicijske projekte ali pa menite, da s tem nastaja oziroma se um, ovira razvoj določene finančne infrastrukture v državi član v državi v razvoju sami, ker Evropska investicijska banka si lasti to področje. Hvala. Ko gre za prosto trgovinske ureditve oziroma dostop do uh, trga za države v razvoju tukaj v Evropi, naj povem naslednje. Začeli smo s konvencijo iz Lomeja, uh, Eh, ki je dala eh, enostranski eh, trgovinski dostop brez kvot za države v razvoju. Morali, to ni ustrezalo svetovni trgovinski organizaciji, zato smo se morali lotiti dvostranskih pogajanj, da bi evropske trge odprli za proizvode eh, iz tretjih držav in obratno. Ta proces že nekaj časa poteka. Ne pričakujemo povsem simetričnega pristopa, da bodo evropski trgi odprti za uh, brezkvotni dostop uh, za proizvode iz tretjih držav. Eh, te države eh, se dalj časa prilagajajo na tak eh, breztarifni dostop. Moramo pa v prostotrgovinske sporazume in gospodarske sporazume uvesti to razvojno komponento. Predvsem to velja za države v. Afriki. Glede Evropske investicijske banke se strinjam, da mora ta ostati prisotna eh, pri posojilih za tretje države in pri projektih. Vendar moramo upoštevati to, da gre za investicijsko eh, banko. Torej moramo najti prave projekte za to, da bo banka lahko vključena v države v razvoju. Hvala gospa pa ga za urtundua iz skupine Alde. Uh, pozdravljeni in dobrodošli, gospod Mimica. Komisarka je leta 2010 rekla, da uh, uh, je uh, razvojna uh, pomoč zelo pomembna, ampak uh, veliko humanitarnih delavcev tudi umre. Uh, zdravstveni delavci so to, ki so umrli v Sierra Leone, v Gani, v Gazi in tako naprej. Eh, nujnih zadev je vse več, eh, izjemne situacije se eh, množijo, obstajajo tudi teroristične skupine. In Evropska unija financira pomoč v teh regijah sama se tudi zauzemam za uh, koherentnost in pa za preglednost. Katere ukrepe boste uh, namenili za to, da se zagotovi uh, ustrezne pogoje dela in uh, da se zagotovi varnost za sanitarne delavce? Thank you. Thank you very much. I fully agree that that is. Hvala. Povsem se strinjam, da je varnost eh, humanitarnih delavcev v zdravstvenem sektorju in tudi drugih sektorjih ključnega pomena. To mora biti ena glavnih prioritet naših operativnih kriterijev, ko načrtujemo svoje programe. agencije, ki najemajo oziroma pošiljajo take delavce, to so včasih nevladne organizacije ali nacionalne agencije, imajo načrte za upravljanje takih kriz. In tukaj se zagotovijo glavni kriteriji varnosti takih operacij, ki jih je treba pri operacijah spoštovati. Evropska unija financira stroške teh eh, operacij in tudi nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri konkretnih programih. Sam se bom zelo zauzel za to, da se povečajo operativne zmožnosti naših nevladnih organizacij, lokalnih oblasti in drugih, ki eh, so vključene v to delo. Eh, te agencije se soočajo z veliko tveganja in eh, zato. Eh, si moramo njihovo delovanje ogledati tudi eh, stališča financiranja in pa koordinacije donatorjev. Hvala. Gospod Krisogonos, eh, tukaj za vami sedi. To meso imerisijo izodima, kathenos antropu. Hvala. Povprečen dnevni dohodek za približno en odstotek prebivalstva je isti kot letni dohodek najrevnejših 75 odstotkov na svetu. Zelimo, eh, torej govorimo o zelo malo ljudeh z veliko denarja in ogromno ljudeh, ki živijo z manj kot enim dolarjem na dan. Ti ljudje so tudi v Evropski uniji eh, in do tega je prišlo tudi zaradi Evropske komisije. V Evropski uniji bi morali eh, deliti solidarnost kot eh, vrednoto. Kaj boste vi kot komisar zagotovili, da bodo dejavnosti vašega področja in zunanjega delovanja poskrbele za to, da bomo imeli bolj enakomerno porazdelitev bogatstva v svetu. Hvala. Univerzalnost trajnostnih razvojnih ciljev pomeni, da je naš cilj ravno to, da zmanjšamo oziroma izkoreninimo revščino na enak način v državah v razvoju, kot tudi znotraj Evropske unije. Ta univerzalni pristop nam pomaga tudi razvijati koncept solidarnosti naše razvojne politike. To je tudi naša zaveza, eh, določba v pogodbi, ki vodi um, celotno razvojno politiko. Uh, če bom potrjen za komisarja, se bom sam ukvarjal s tem. Svoje dejavnosti bi rad osredotočil na popolno izvajanje naših obstoječih dokumentov, torej soglasja o razvoju in agende za razvoj. Naša pomoč mora biti diferencirana. E, to pomeni, da je ne smemo nameniti državam, ki imajo svoje lastne zmožnosti, da eh, si prizadevajo za izkoreninjanje revščine. Pomoč je treba usmeriti na tiste sektorje in v tiste države, kjer resnično lahko dosežemo spremembe. V tem kontekstu se mi zdi, da mora biti naša dejavnost osredotočena na to, da izkorenimo revščino tam, kjer eh, ta predstavlja najhujši problem v današnjem svetu. Hvala. Hvala, gospa Hautala, v imenu zelenih. Tukaj se pogovarjamo o migracijah in razvoju, ampak še vedno sem zaskrbljena. E, gospod Juncker vam je dal pismo, v katerem opisuje vaše naloge in ena od teh je, da se e, najde načine, kako upravljati nezakonite tokove migracije. Zato seveda ne smemo namenjati razvojnega denarja oziroma ne v celoti. Rada bi slišala, da ali ne, ali se boste zavezali za to, da uradne razvojne pomoči ne boste uh, uporabljali za boj proti nezakonitim eh, migracijskim tokovom. Eh, zelo malo je bilo povedanega o vlogi žensk v državah v razvoju. Kako boste zagotovili, da bo to eh, tudi vključeno na vašo in našo razvojno agendo. Hvala. Policy. Razvojna politika in sodelovanje je politika, ki eh, lahko prispeva k nezakonitim migracijskim tokovom oziroma poveča pritisk na Evropo. izgraditi moramo družbo, ki eh, bo ravno tako vključujoča eh, kot je evropska družba, ampak v državah, iz katerih migranti prihajajo. Denar za razvoj in dejavnosti ne smejo biti eh, neposredno usmerjeni v to, da se gradi zidove v Evropi, zato da bi preprečili nezakonito priseljevanje. Ampak eh, moramo sredstva nameniti za to, da podremo zidove, ki obstajajo v tretjih državah in ki preprečujejo tem ljudem, da bi se aktivno eh, vključili v svojo družbo. Torej, ne gre za to, da bi z razvojno politiko, finančno ali kakorkoli drugače pomagali eh, pri preprečevanju nezakonitih tokov, ampak gre za to, da bo prispevek razvojne pomoči v tem, da delamo skupaj na koordiniran način eh, s politikami eh, migracij. In da oblikujemo evropsko politiko eh, za to, da da se prepreči nezakonito priseljevanje. Potrebujemo tak eh, dvostranski pristop. Eh, omogočiti pa moramo tudi možnosti za zakonito priseljevanje v EU. Eh, zdaj sem porabil vaš čas, ampak gospod Mimica, saj imate na koncu še pet minut, v katerem boste lahko odgovorili še na preostala vprašanja. Gospod Gil, številni ljudje pravijo, da eh, sporazumi EPA, gospodarski sporazumi, ki jih EU eh, podpisuje eh, z tretjimi državami, znašajo okrog milijardo evrov. To ni veliko. Poleg tega se na ta način uničujejo lokalni trgi. In to pomeni, da eh, lokalno prebivalstvo ne more dobiti dostopa do evropskega trga, kjer bi lahko svoje proizvode prodajali. Eh, Naprimer, ne morejo pa proizvajati eh, visoke tehnologije, ki jo evropski trg potrebuje. Številni kmetje bodo takimi trgovinskimi sporazumi prisiljeni v uh, neposredno tekmovanje z evropskimi. Uh, nam lahko poveste kaj o pravičnosti teh sporazumov? Se vam zdijo pravični? Economic partnership. Gospodarski eh, partnerski sporazumi so plod pogajanj. ki smo jih imeli uh, v komisiji uh, s povezovanjem različnih uh, komisarskih portfeljev in različnih služb. Sam bi si bolj prizadeval za to, da se v trgovinske sporazume uh, vključijo razvojne komponente. ni dovolj to, da se dogovorimo o nekem sporazumu, o prostem eh, dostopu do trga v Evropi za proizvode, ki eh, se pridelajo v tretjih državah. Bolj se moramo zavedati dejstva, da je obseg teh izdelkov omejen. Eh, včasih te države sploh niso zmožne proizvajati, eh, včasih eh, ti proizvodi ne ustrezajo našim veterinarskim, sanitarnim, tehničnim in drugim standardom. Torej, to je treba upoštevati pri naših trgovinskih in gospodarskih sporazumih. Potrebna je boljša povezava med trgovino in razvojem v takih gospodarskih partnerskih eh, sporazumih. Še vedno nismo v stanju, da bi eh, dokončali te sporazume. Pogajanja še potekajo in sam eh, želim tudi še biti vključen v ta pogajanja. Hvala, gospa Jimenez Veseril. Hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospod Mimica. Prihodnost bodo zaznamovali številni akteri eh, na področju trajnostnega razvoja. Zasebni sektor je pomemben akter in eh, vedno se moramo boriti proti revščini. Eh, boriti se moramo za večjo ekonomsko pravičnost in človekove pravice. Ob upoštevanju vsega tega me zanima, kako bo komisija spodbujala sodelovanje med zasebnimi podjetji in državami v razvoju, da bo tako sodelovanje bolj učinkovito, kakšni politični ukrepi bodo eh, sprejeti za to, da bodo vključena podjetja, predvsem MSP, da se bo izboljšalo življenje lokalnih skupnosti. Eh, želimo, da bi eh, ženske dobile večjo vlogo in da bi delavci in kmetje imeli več pravic. Potem pa še vprašanje glede eh, priseljevanja v povezavi z razvojem. Kako se boste soočili eh, eh, s tem problemom pri samem izvoru razvoja oziroma izvor tega problema je v revščini in v terorizmu? Hvala. Hvala. Glede drugega eh, dela vašega vprašanja bi povedal naslednje. Rad bi omenil eh, glavne vidike eh, svojih odgovorov na migracijsko politiko. Splošni kontekst in učinek evropske razvojne politike predvsem politike, ki se razvija v okviru agende za spremembe. Torej, v okviru tega se bomo ukvarjali z notranjimi eh, ekonomskimi in okoljskimi problemi v državah članicah in državah v razvoju. Eh, zato, da bi na ta način preprečili priseljevanje iz teh tretjih držav v EU. To je politika trajnostnih eh, razvojnih ciljev, ki je povezana s priseljevanjem. Vaše prvo vprašanje pa je zadevalo. Mi lahko, prosim, ponovite prvi del vprašanja. Eh, zasebni sektor in zasebna podjetja. vloga in vključenost zasebnega sektorja je za nas e, pomembna. Oni financirajo e, naložbe, pomembni pa so tudi e, z drugih vidikov, naprimer Evropski zasebni sektor, ki pride v države v razvoju in pa zasebni sektor v samih Eh, državah v razvoju. Eh, ta zasebni sektor moramo podpreti. Če podjetja spoštujejo cilje trajnostnega razvoja in programe, eh, ki jih imamo, potem lahko se vključijo v te programe in k njim prispevajo. Hvala. Gospod Fonsolika, socialisti in demokrati. Okay. Uh, Hvala lepa. Gospod kandidat, moje vprašanje se nanaša na podnebne spremembe, ki se tičejo nas vseh, ne glede na to, kje živimo, kje smo. Leto 2015 bo pomembno leto v boju proti podnebnim spremembam. Trajnostni razvojni cilji bodo zamenjali razvojne cilje tisočletja in podpisali naj bi nov sporazum o podnebnih spremembah. Ta dva procesa sta medsebojno povezana, predvsem v najbolj randljivih območjih. Zdi se pa, da v novi komisiji povezava med podnebnimi spremembami in trajnostnim razvojem ni zelo izpostavljena naprimer pismo eh, kandidata za energetska vprašanja in za eh, podnebne spremembe ne vsebuje ta bistvenih izpovedi o trajnosti. Kako bi zagotovili, da bi pred pogajanji o, trajnost, o trajnostnih razvojnih ciljih zagotovili dodatna sredstva za boj proti podnebnim spremembam, pri čimer bi morali sredstva za to najti zunaj področja za razvojno pomoč. Hvala. Ne glede na to, kaj piše v teh pismih eh, komisije, se mi zdi, da je ta povezava med podnebnimi spremembami in razvoju vedno prisotna. Torej, brez komisarja za okolje, za energetska vprašanja in tako naprej um, ne gre. Eh, na vsak način potrebujemo na ravni komisije usklajevanje tudi pri posameznih projektih, kajti ta dva projekta, torej okvir po letu 2015 in eh, trajnostni razvojni cilji oziroma konferenca o podnebnih spremembah, to niso ločeni procesi, ki naj bi šli v različne smeri. V tem kontekstu moramo okrepiti enoten evropski glas na obeh konferencah in v obeh pogajanjih, ki boste potekali. To zahteva več kot samo sodelovanje pri projektih v okviru ekipe za zunanje delovanje in eh, v ekipi za gospodarsko sodelovanje. Pravzaprav to zahteva, da se nas ključi veliko več v to pogajalsko ekipo in v priprave za pogajanja na obeh konferencah. Zato se res veselim sodelovanja z, z eh, komisarjem za podnebne spremembe in za energetska vprašanja in tudi s eh, podpredsednikom komisije, ki bo eh, pristojen za usklajevanje teh področji. Gospod Luka v zadnjič danes dobi besedo še enkrat želim nekaj vprašati o pogojevanju razvojne politike Evropske unije, ki ste jo povdarili. Veliko vprašanj je bilo postavljenih v zvezi z migracijami, predvsem v zvezi z eh, nezakonitim priseljevanjem. Ali se vam zdi pravilno, da bi uporabili pogojevanje razvojne pomoči tudi zato in sicer, da bi povdarili, da morajo države prejemnice ostro nastopiti proti tihotapskim organizacijam, da morajo nadzirati transitne poti in da morajo države prejemnice tudi eh, biti pripravljene ponovno prevzeti nezakonite priseljence, ki so prišli iz te države, čeprav ne moremo dokazati porekla tih eh, oseb. Yes, uh... migracijski tokovi, predvsem nezakonito priseljevanje, tirja zelo celovit odgovor strani Evropske unije, vendar ne samo Evropske unije. Na to moramo gledati iz širše perspektive, torej ukrepe Evropske unije, ukrep, ukrepanje tranzitnih držav in držav izvora tega teh migracij. Mm, trenutno se mi ne zdi, da bi večina teh migracijskih tokov se začela z namirno politiko držav v razvoju. To je mogoče neke vrste odziv na slabo vlado, na slabo upravljanje, na uh, slabo finančno upravljanje na to, da gre za deloma propadle države, ampak torej človekove pravice, dobro upravljanje, vse te elemente smo že vključili v naš pristop k razvojni pomoči. Torej, pogoj, to pogojevanje poznamo in tudi politični dialog, v katerem eh, opozarjamo na ta vprašanja. Tudi če je to povezano z eh, razlogi za eh, sprožitev teh migracijskih tokov. Ampak eh, želim si predvsem to skupno delovanje, ki bi vključevalo migracijsko politiko, potem sporazum o ponovnem sprejemu oseb z državami tranzita in državami izvora. In to bi Torej, naša razvojna pomoč bi morala nekako tudi vplivati na razvoj v državah izvora. Gospod Görnens iz eh, Alde. Eh, Hvala lepa. Po vašem mnenju, kakšno mora biti mesto kulture v razvojni politiki? Uh, Nekateri bodo mogoče rekli, da je kultura lahko zanemrljiv del trajnostnega razvoja in ciljev trajnostnega razvoja, ampak jaz nisem med temi. Če govorimo o socialni trajnosti, vzdržnosti. Ne gre samo za zagotovitev temeljnih eh, socialnih storitev. Mislim, to je seveda tudi del naših ukrepov na področju zdravstvene oskrbe, ampak ko gre za širšo socialno-družbeno vzdržnost, trajnost, to vključuje vse, kar je povezano s socialnim razvojem in to vključuje človekove pravice, kulturne pravice in kulturni razvoj v državah v razvoju, vključno z manjšinskimi pravicami in s sposobnostjo manjšin, da razvijajo svoje eh, kulturne in etnične pravice. In zato sem med tistimi, ki se jim zdi kulturni razvoj zelo pomemben in ki v tem vidijo prav tako del, sestavni del socialne trajnostni naših eh, trajnostnih eh, razvojnih ciljev. Gospod Kuza, za, gospa Kuza za Evropsko ljudsko stranko. Eh, gospod kandidat verjetno veste, da je to za nas zelo pomembna tema, da sodelujemo z državami AKP. In uh, poznamo, pogodbo iz Kotonuja, ki eh, bo potekla leta 2020. Medtem pa so že določene bojazni, kako se bo nadaljevalo s tem sporazumom. Zelo enostavno vprašanje želim postaviti. Če vas bodo izvolili za komisarja, kaj boste storili, da bo ta dogovor, ta sporazum podaljšan? In kakšne pogovore želite voditi v zvezi s tem? Pogodba iz Kotonuja je pomemben primir eh, delovanja partnerstva med severom in jugom. Ta pogodba poteče leta 2020, pred nami je še pet let. Pet let bo še veljala, to pa ni dovolj. Če se ne bomo dovolj zgore lotili okvira po kotonuju. Zato bom že kar naslednje leto, torej v zelo zgodni fazi, sprožil široko posvetovanje, v katerega bom vključil parlament in tudi odbor Deve. In pri tem bo šlo za nav, naš nov pristop do okvira po kotonuju. Že v uvodnem nagovoru sem pojasnil, da ne gre za to, ali naj nadaljujemo to partnerstvo z državami AKP, predvsem z afriškimi državami. Na vsak način naj bi to storili. Torej, po mojem mnenju je to še kako potrebno, vendar moramo se prilagoditi novim realnostim. To pomeni, da bi lahko imeli tudi neke, neka splošna načela, za katera bi se dogovorili z državami AKP, ki bi veljala za celotno prihodno sodelovanje z njimi. In potem bi imeli specifične instrumente in programe, naprimer za Afriko ali za določeno skupino držav v okviru, te, v, v okviru AKP-ja. To je nek. Eh, to je moj prvi odgovor na vaše vprašanje, ampak dokončni izid teh posvetovanj bo seveda potem podlaga za oblikovanje pristopa, ki ga bomo potem sprejeli skupaj z državami AKP za obdobje po letu 2020. Hvala. Gospod Dan z eh, skupine SND, hvala. Želim. opowiadati nikaj o nowej, nowej pogubie z Kutonuja. Mówiliście o e, eh, mocnych toczkach tego sporazuma, ampak ma pa tudi slabosti. E, torej, če pride do kršitve človekovih pravic, se lahko tudi odloži plačilo subvencij. Vendar to se je ko gre za temeljne človekove pravice, to ni bilo dovolj. Naprimer, Uganda, Nigerija, kjer so sprejeli zakone eh, proti LGBT-jem, se EU ni ustrezno odzvala. Torej, pred obnovo tega partnerstva morajo, moramo človekove pravice bolj postaviti v ospredje in tudi povedati, kakšne so posledice, če se ne spoštujejo. Predvsem pa je treba tudi pomagati zagovornikom človekovih pravic v teh državah članicah. In tretjič, kaj naj bi bila vloga delegacij EU pri spodbujanju človekovih pravic in sicer na osnovi 21. člena tega, eh, te pogodbe. Hvala. Po mojem mnenju, in pri pripravah na sporazum po letu 2020 si bom zelo prizadeval, da uh, bodo človekove pravice med temeljnimi načeli, na katerih bo temeljilo sodelovanje in partnerstvo z državami AKP. V tem pogledu se bom seveda oprl na oceno že obstoječih mehanizmov pogojevanja in političnega dialoga, ki ga imamo z državami AKP. To pogojevanje želim ohraniti, predvsem kot procesno pogojevanje, ki nas, nam bo omogočilo, da se v zgodni fazi odzovemo na nespoštovanje človekovih pravic. V Ugandi in Nigeriji smo imeli dober primer, kjer je politični dialog vodil do določenih rezultatov pri odpravi kršitev človekovih pravic v teh državah članicah. Vendar želim začeti široko posvetovanje o tem. Želim si tudi neformalen dialog z odborom Deve o tem, tako da bi se dogovorili o najboljših možnostih izvajanja tega pogojevanja. Torej, tako da bi preprečili um, to, da um, nespoštovanje človekovih pravic ne vodi do ukinitve pomoči hvala. Gospod Zala, cela EPP. ELS, eh, gospa predsedujoča, gospod Mimica, vi nastopate to službo v zelo zanimivem času. Naslednje leto bomo eh, obračunali z eh, razvojnimi cilji tisočletja. Evropska unija je razglasila leto 2015 za leto eh, razvoja, razvojne pomoči. Ugotovili bomo, da eh, mnogi cilji, ki so si jih izmislili leta 2000, so daleč od uresničitve. Veliko bo treba storiti. Razvojna pomoč je pomoč k, za, k samo pomoči eh, tistim, ki pomoč potrebujejo. Rekli ste, da naj pomoč doseže tiste, ki jo potrebujejo, ampak vidimo, da so pogosto oblastniki, tisti, ki dobivajo pomoč, ne pa ljudje, ki jo potrebujejo. Ti ljudje pa živijo v vedno večjih mestih, Tam potrebujemo izobraževanje, higieno, zdravstveno oskrbo in preventivo, pa tudi dobro upravljanje. Vendar tam nastaja tudi civilna družba, zato vas vprašujem, ali boste v razvojni politiki razvili tudi neke vrsto urbanistično, mestno agendo. In razvojna politika je pogosto tudi vprašanje vlad. 70 odstotkov ljudi v državah članicah je za razvojno pomoč, ste rekli. In te moramo pridobiti na svojo stran. Se pravi, vključiti moramo, reči moramo, da ne gre samo za eh, to, da se EU trudi za razvojno pomoč, temveč to mora biti tudi naloga regionalnih eh, oblasti. Hvala za vaše vprašanje. Urbanizacija, razvoj mest je med zelo pomembnimi vidiki trajnostnega razvoja. Več urbanizacije ogroža trajnostni razvoj, ne samo v državah v razvoju, v Evropi je mogoče situacija malo boljša. Zato, ker nam je uspelo v Evropi uh, ur, uh, ustrezno urediti ta mestni razvoj in predvsem lokalne oblasti so za to pristojne. Sedaj pa moramo te izkušnje iz Evrope, te programe prenesti na države v razvoju. Zato si pričakujem tudi prispevek nevladnih organizacij. In treba je seveda lokalne oblasti vključiti v programe ki bodo urbanizacijo, ki bodo omogočile bolj trajnostni razvoj mestnih območij v državah v razvoju. Tam eh, je treba vključiti lokalne oblasti, včasih na nižji ravni kot na ravni vlada, včasih pa je treba um, to hierarhijo tudi preskočiti, kajti včasih prihaja do težav na drugih ravnih, ne na tisti najnižji ravni oblasti. Torej, moj odgovor je, treba je vključiti nevladne organizacije in predvsem tudi lokalne teritorijalne skupnosti v naše programe ko jih izvajamo v državah v razvoju. Gospod Manskur, socialisti demokrati. Gospa predsednica, gospod eh, kandidat za komisarja. Eh, želim postaviti vprašanje v zvezbi s pogodbo iz eh, Kotonuja. Mislim, da sem že tretji, ki govorim o tem in vesel sem, da toliko ljudi sprašuje o tej temi in da se jih toliko zanima za to vprašanje. Gre za sodelovanje z jugom. E, in vi boste imeli težko nalogo, ko se boste naslednje leto e, pogajali o partnerskih pogodbah oziroma partnerskih sporazumih. Imam dve vprašanje za vas. Najprej, kako nameravate vključiti določeno število še odprtih vprašanj, vprašanja, ki so ostala odprta od leta 2010. Tukaj mislim vzlasti na upravljanje eh, fiskalnega področja, mislim na boj proti eh, fiskalnim paradižem. Potem eh, se me zanima tudi, kako boste vključili vsa vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami v ta pogajanja. Hvala. Yes, tako bi rekel, po kotonuju je pridnostna naloga zame in to bo res prava prioriteta, kajti začeti moramo razmišljati o tem, kako vzpostaviti najboljši okvir za odnose z državami AKP, predvsem z afriškimi državami. V tem kontekstu bi si res želel, da bi že zelo zgodaj vzpostavil stik z uglednimi osebnostmi iz afriških držav, ki že razglabljajo o pristopu afriških držav do eh, okvira po kotonuju. Razen tega želim obiskati nekaj vodilnih afriških eh, politikov in tudi eh, držav in seveda tudi sedeže evropskih institucij v teh državah. To bo uh, del mojih priprav na javno posvetovanje, ki ga želim sprožiti naslednje leto. Torej, prispevki različnih deležnikov bodo potrebni za to, da uh, pripravimo pristop EU do okvira po Kotonuju. Del našega pristopa pa naj bi ostal pristop, ki temelji na pravicah, na človekovih pravicah, na finančnem upravljanju, na preprečitvi davčnih utaj in uh, davčnih oas, torej tu moramo uh, iz tega narediti načela in tudi operativne akcije v uh, našem uh, okviru pokotonuju. Gospod Ponga za ILS. E za vami sedi, on je podpredsednik tu. Hvala lepa, gospa uh, predsednica partnerstvo, ki povezuje eh, eh, države eh, na oni, na oni strani morja, torej, torej ta, ta, ta sporazum je, je bil podpisan in še vedno se tu uporabljajo sredstva Evropskega sklada za razvoj in večkrat je Evropski parlament kritiziral način uporabe teh sredstev. Gospod, Evropske komisi, komisija ali namerava eh, za eh, obdobje po, let, eh, po leto 2020 predlagati eh, nek ustrezni instrument eh, za te vrste teritorijev, eh, instrument, ki bi bil bolj eh, primeren, kot je pa trenutni FED. Hvala. Thank you very much indeed. Uh, Uh, financing uh, of the overseas territory. Torej financiranje uh, teh regij um, čez uh, morskih regij. To in finančne potrebe teh območij, torej ta razprava poteka že dalj časa. Sedanja uredba predvideva, da je del Evropskega sklada za razvoj namenjen financiranju teh območij. Ampak jaz sem pripravljen nadaljevati to razpravo, pri čemer je treba upoštevati, eh, da potrebujemo fleksibilne finančne aranžmaje. V enajstem Evropskem skladu za razvoj je odstotni delež za financiranje čez od, eh, e, oceanskih držav povečan za 12 odstotkov in to je dobro izhodišče. E, torej ta sklad e, upoštevajoč sedanje eh, proračunske težave, eh, je tisti instrument, ki je še najbolj fleksibilen za eh, pokrivanje potreb teh območij. Ampak mislim, da ni treba počakati na umestni pregled ali tudi na mm, obdobje po kotonuju, temveč Ko bomo začeli javni posvet o okviru pokotonuju, bomo lahko sočasno s tem obravnavali tudi vprašanje, ki ste ga omenili. Hvala gospod Lopez Aligilar za socialiste in demokrate. Hvala gospa predsednica. Mm, kandidat za komisarja, številna vprašanja ste že. Eh, prejeli in vsa kaže na to, da lahko države v razvoju, vključujoč razvoj eh, in pomoč svojim državljanom eh, zagotovijo samo tako, da kar najbolje izkoristijo pomoč, ki jo prijobivajo in pa svoje naravne vire. Problem je visoka stopna korupcije. Pogosto so voditelji neodgovorni in to pripelje do zneskov v višini več trilijonov. Mm, prihaja do neupravičene porabe sredstev, do pranja denarja, izkoriščanja naravnih virov in tako naprej. E, torej, kakšne ukrepe lahko e, sprejme komisija, da bo e, finančna pomoč Evropske unije služila svojemu namenu? Pa še dve vprašanje. Eh, kontekst eh, direktive upravljanju denarja. Ali se strinjate, da 28 eh, držav članic ustvari nek skupen centralen register, da bi, bila, da bi bile vse te informacije na voljo javnosti? Pa še krvavi, krvave rudnine. Podjetja bi morala imeti zavezo, da podajo izjavo o uh, svojih prejemkih uh, in to bi moralo biti obvezno, ne pa samo prostovoljno, kot je zdaj. Hvala. Boj proti korupciji, proti pranju denarja in vsem drugim oblikam zlorabe financiranja. Uh, razvoja, razvojne pomoči eh, in tudi zloraba eh, domačih virov. Torej, boj proti temu je seveda del evropske politike. Hrvaška je šla skozi proces eh, vzpostavljanja vladavine zakonov, demokratične družbe in boja proti korupciji. In borili smo se za boljši Eh, pravosodni sistem v času eh, eh, priprav na pristop. Torej, treba je določene zadeve reformirati, predvsem tudi miselnost spremeniti. In ta izkušnja širitve nam bo pomagala tudi v državah v razvoju, ko gre za boj proti korupciji, proti neučinkovitemu Eh, pravosodnemu sistemu ali proti pranju denarja. Seveda je treba konkretne ukrepe vključiti v gradnjo um, inštitucij, eh, treba je zagotoviti ustrezen nadzor in tudi odbor za proračunski nadzor mora spremljati porabo denarja. Eh, torej ta javni eh, registr, kar zadeva pravnja, pranja denarja, jaz sem za to, da bi imeli tak registr. In ta naj bi bil čim bolj javn in naj bi bil čim širši. Potem konflikt eh, minerali in obveznosti. Torej, um, rekel sem že, da je bolje, če imamo tu prostovoljno schemo, ne pa uh, obvezne gospod Preda za ILS. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod kandidat eh, za komisarja. Postavili smo vam kar veliko vprašanj o vaših odločitvah, o vašem angažmaju. Sam bi se pa želel pogovoriti z vami nekoliko o tem, kaj se je dogajalo v teh zadnjih petih letih. Razvojna politika je zanimiva. Ampak mene zanima, kaj boste naredili drugače kot trenutni komisar? Kakšna so največje slabosti v zadnjih petih letih? In postavite se na naše mesto, na mesto članov odbora Deve. Kaj bi vi naredili, če bi bili član našega uh, odbora za razvoj? Hvala lepa. Če pogledamo nazaj, ne samo pet let nazaj, ampak če pogledamo nazaj, še dlje in skušamo ugotoviti, kaj je Evropa delala na tem področju. Lahko rečem, da so tisočletni cilji, cilji, ki se res osredotočajo na gospodarski razvoj in gospodarsko zdržnost držav v razvoju. V tem kontekstu pa je naš celo, cel pristop bil bolj usmerjen k donacijam k uradni pomoči. Bili smo donatorka in smo pač eh, se obračali k prejemnicam. Sedaj se je pa spremenila paradigma. Tisočletni cilji so se preoblikovali v trajnostne razvojne eh, cilje. Tu ne gre le samo za nekaj eh, formalnega, za neko formalno spremembo, ampak gre za premik k več partnerstva z državami v razvoju, za premik k bolj sklajenemu delovanju, gre za postavljanje univerzalnih ciljev. In k temu bi želel prispevati. Želel bi, da Evropska unija ne bi bila več samo plačnica, ampak dejansko akterka na področju razvoja. To spremembo lahko naredimo. Obdržati moramo svojo vodilno vlogo na področju razvoja, ne samo zato, ker financiramo večino razvojnih potreb držav v razvoju, ampak tudi zato, ker to počnemo na zelo uh, vzdržen, vključujoč uh, način. Veliko vidikov, veliko elementov smo vključili v svoj pristop, to bi želel uh, Eh, zadržati in istočasno to je tudi tista sprememba, ki jo želim doseči v primerjavi s prejšnjim pristopom. Hvala lepa, sedaj pa zadnja dva eh, govornika, gospod Fleckenstein iz skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa. Ko ste verjetno razumeli, raz, potrebujemo komisarja, ki je politika, ki je eh, pripravljen braniti skladnost politike za razvoj. Z razvojnega vidika s kolegi iz kolegija in eh, to pri vseh eh, politikah, ki eh, se nanašajo na države v razvoju, mednarodna trgovina in tako naprej. Morate se ukvarjati tudi z tistim, kar počne generalni direktorat DEVKO. Prav tako morate vsega, Eh, spremljati delo visoke predstavnice, istočasno pa spremljati njeno delo. Skupaj morate voditi pogajanja za naslednji eh, mednarodni razvojni okvir. Evropska unija je največja donatorka na svetu in mora biti bolj prisotna na mednarodnem odru. Moje vprašanje je enostavno in to je zadnje vprašanje z naše strani. Kako boste zagotovili, da bo Evropska unija imela močnejši glas v mednarodnih razpravah? my overall approach that I try to explain. Moj eh, celoviti pristop, ki sem ga poskušal že raznožiti v času tega zaslišanja, se osredotoča tudi na elemente, ki ste jih vi omenili v svojem vprašanju. Vaše vprašanje eh, se v bistvu navezuje na moj zaključni nagovor, ki ga imam v načrtu, kajti našteli ste kar nekaj pristopov, ki bi jih jaz želel vključiti v svoje delo. Tukaj gre za eh, vprašanje političnega komisarja, za vprašanje politične neodvisnosti, ko gre za razprave o eh, razvojnih vidikih in ko gre tudi za sodelovanje z drugimi eh, službami komisije kar, za, kar zadeva službo za zunanje politično delovanje. Tu moram podariti, da ne gre za to, da bi sodelovali samo z eh, komisarko za zunanje politično delovanje. Ne smemo delati v silosih. Eh, humanitarna dejavnost ne sme biti zaprta v neke svoje okvire, pa mednarodno delovanje v druge dosti bolj se moramo usklajevati med seboj. Ne gre za podrejanje ene politike drugi, ampak gre za to, da en komisar prispeva k bolj sklajeni politiki. Sam se bom trudil za to. Trudil se bom za tako delo s komisarjo, vključno za tako delo za visoko predstavnico podpredsednico, prve stike, ki sva jih imela, lahko upišem kot take. Tukaj ne bo šlo za komisijo, kjer bi bil kdo podrejen drugemu, ampak to bo komisija, kjer bomo svoje delo usklajevali in uh, sam bom po svojih močeh prispeval. Uh, gospod Tejs, imate. Uh, gospod Eh, štir imate to čas, da ste zadnji eh, govornik. No, hvala lepa. Prvo vprašanje je bilo o hrvaščini, pa bomo tako tudi eh, zaključili. In eh, govorili smo že o človekovih pravicah. Eh, če se vrnem k vprašanju eh, trajnostnih razvojnih ciljev. Eh, Eh, številka 16 je bila eh, omenjena. Mislim, da se eh, vladavina prava ne omenja dovolj. Ali nameravate formulacijo tega cilja spremeniti ali pa nameravate ohraniti to formulacijo in ali boste sprejeli pristop spodbujanja človekovih pravic. Potem drugo vprašanje, kar zadeva Eh, trajnostne razvojne cilje, ti bojo veljali za vse članice EU. Kakšna bo vaša vloga v tem pogledu? Kako vi vidite vlogo Evropske komisije pri implementaciji teh ciljev in zlasti eh, pri implementaciji cilja številka 16? Hvala za to pomembno vprašanje. Moj pristop k, do, k opredeljevanju vseh ciljev, zlasti cilja, ki govori o dobrem upravljanju. Sam menim, da bi morali bolj eksplicitno meniti tudi druge elemente, konkretne elemente dobrega upravljanja. To so elementi, ki se nanašajo na demokracijo, človekove pravice, na vladavino prava. Ampak naš načrt je trenutno takšen. Moj pristop je naslednji. Že na razvojnem svetu moramo poskušati določiti skupni evropski pristop. To pomeni, da bomo poskušali spremeniti in popraviti, izboljšati besedilo, ki ta cilj opredeljuje. Ne vem, koliko nam bo uspelo. To bo odražal končni dokument. Ampak ne glede na to, kakšen končni dokument bo, naj vam zagotovim, da bom kot komisar za razvojno sodelovanje, če me boste pač potrdili, da bom delal na tem, da bi taki cilji eh, vključevali tudi človekove pravice, dobro upravljanje. Skratka, tu gre za element skupne razvojne politike. Torej, to mora biti vključeno tudi v naše programske in politične ter operativne dokumente, ki bodo opredeljevali evropsko razvojno pomoč in evropsko razvojno sodelovanje tudi če ne bodo dovolj jasno opredeljeni v eh, trajnostnih razvojnih eh, ciljih, bodo pa v naših dokumentih toliko bolj opredeljeni. Mislim, da se o tem vsi strinjamo. In strinjamo se tudi o tem, da moramo ohraniti podarek na dobrem upravljanju in vladavini prava. Ali če se nam ne bo uspelo tega vključiti v trajnostne razvojne cilje, pa bomo to napisali v svojih dokumentih. Hvala lepa. E, to je bilo zadnje vprašanje za vas. Sedaj imate pet minut časa, če želite, da poveste še kaj, kar mogoče niste mogli povedati v svojih odgovorih. Vam dajem besedo. Ja, seveda, zamujamo že ampak večino eh, te zamude ste predelali vi. Hvala lepa, gospa eh, predsednica.